Pozdravljam vas na zadnjem srečanju pred poletnimi počitnicami. Prejeli ste dnevni red, veste, da jo moramo sprejeti, druge možnosti ni. Vete, da meni nihče ne bo nasprotoval. S tem je prva točka potrjena. Druga točka je sprejeti zapisnika seje. Zapisnik imate pred seboj če nihče ne bo do konca srečanja nič povedal proti temu, sta sprejeta. Tretja točka, rada bi sporočila, da se današnje srečanje prenaša po spletu, da lahko govorite vse razen češčine, estonščine, litvaščine, latvenščine, malteščine in švedščine. Vsi ostali jeziki pa se tolmačijo. Veselim se, da je z nami gospodine Skroli iz eh, DG Education and Culture pri nas. To je naslednji gospoda Šojbleja, ki, od katerega smo se na zadnje poslovili. In to je zelo prijetna vezni člen za komisijo. Veselime, da imamo novega predstavnika. Želim vam dobro sodelovanje. V naslednjih mesecih in letih bo vaše delo precej težko, to vam lahko zagotovim, ampak smo prijazni ljudi in če boste to posredovali v vaši pisarni, potem bomo imeli tudi manj težav. Torej, dobrodošli, gospod Growling. Ste Britanec ali Irec? Irec. Četrta točka dnevnega reda. Veseli me, da imamo tukaj nekaj ministrov in pa tudi namestnika ministra, ki je zbolel. Tu je z nami gospa Katacina Hol, ki je ministrica za šolstvo. Z nami je gospa Barbara Kodrička, ministrica za znanost in visoko šolstvo. Potem gospod Bogdan Zdrojevski, minister za kulturo in narodno dediščino. Njega pa nadomešča njegov namestnik, potem pa še gospod Adam Girš, ki je minister za šport in turizem. Žal mi je, da poleg eh, članov ELS-ja, ki so predvsej številčno zastopani in pa predstavnik levice, da tu ni še nikogar drugega. In eh, prosila bi sodelavce drugih političnih skupin, da kolege spomnijo, da imamo danes zasedanje. Spričo novega predsedstva, ki ga seveda pozdravljamo, verjetno so tudi mediji na polskem že to povedali, da prvi dan prisotnost polskega predsedstva predsednika vlade v naši plenarni dvorani, je bil zelo prijazen, z velikim veseljem in zelo dobrohotno smo ga sprejeli. Imel je čudovit evropski govor in zato smo mu bili vsi zelo hvaležni. Zato izhajamo iz tega, da ljudje, ki sedijo v njegovem kabinetu in ki jih pošilja k nam, da so prav tako dobri in prav tako evropski, torej dobrodošli med nami. Na kratko bi vam rada povedala, s čim se ukvarjamo. Kolega Fisa Sarčela je predstavil svoje poročilo o evropski dimenziji v športu. Potem gospa Hannibal, ki je žal odsotna, ki je pripravila poročilo o situaciji um, mladostnikov, ki zgodaj odidejo iz šole. Potem imamo tudi poročilo, ki ga bomo sprejeli oktobra in o katerem bomo imeli tudi jutri posvetovanje. Potem gospa Palja Deli, ki je žal tudi ni tukaj, poročevalka za evropsko, uh, evropski znak. Evropski znak dediščine. Uh, že med mačarskim predsedstvom je. V bistvu smo pripravili to poročilo in že imeli prvo obravnavo, vi pa boste sedaj lahko to zaključili in bo to že vaš prvi uspešno zaključen projekt. Potem sem vas želel spomniti, da, začetku, da bomo v začetku septembra poslali delegacijo v Breslav in to bo ta teden dobra prireditev, vi boste organizirali vašo konferenco. Mi bomo tukaj z predsedstvom, z upravo naše politične stranke. Torej, to bo res velik teden v tem mestu in Boris se bo seveda tudi pohvalil, saj gre za njegovo domovino. Spomnila bi vas tudi, da boste med vašim predsedstvom se tudi ukvarjali, oziroma med vašim predsedstvom se tudi ukvarjali z večletnim finančnim okvirjem in prav z zanimanjem pričakujemo nove predloge komisije tudi za programe izobraževanja kulture, šport in mladina in zagotovo bodo sledile vroče razprave, kajti to, kar smo slišali doslej, je pravzaprav v nasprotju s tem, kar smo si prisegli pred dvema letoma. S tem se bomo morali spopasti in tu računamo na vašo podporo. Sedaj bi še nakratko razložila, kako bomo sedaj postopali. Posameznim ministrom bom dala možnost, da nakratko predstavijo, kaj si želijo obravnavati v naslednjih mesecih. Seveda bojo to samo osnutki in začetki, v šestih mesecih ne moremo. Eh, spremeniti sveta ali pa sveta. In lahko se samo postavi temelje za nadaljevanje dela. Videla sem, da sledite zgledom vaših predhodnikov, da sodelujete v tem uh, trojčku, pravzaprav se pravi skupaj z vašimi predhodniki in pa s tistimi, ki bojo predsedstvo prezeli za vami, kar je dobro, kar zagotavlja kontinuiteto. Uh, začela, začeli bomo z ministrico za šolstvo, gospod Hol. Izvolite, beseda je vaša. Šanovna pani prevodničonca, šan... E, Hvala, gospa predsednica. Spoštovani poslanci in poslanke, spoštovani gospe in gospodje. Poljska je prvič prevzela um, predsedovanje in to je seveda nova naloga za nas. Nica, eh, Bila sem nekoč učiteljica in sedaj, ko tu govorim pred vami, se tudi počitim spet, kot da bi bila v učilnici. Morala sem že takrat upoštevati učni načrt. In Udeleževala sem se tudi veliko prireditev že med eh, mačarskim predsedstvom in zahvaljujem se za dobro sodelovanje. In seveda sem lahko tudi kaj doprinesla pri tem delu. To mi je zelo pomagalo pri pripravah na polsko predsedovanje, na polletje, ki, stoji, ki je pred nami. Med našim predsedovanjem želimo prispevati k solidarnosti, kajti Poljska je 89. leta profitirala od solidarnosti in solidarnost je danes pričo gospodarske in finančne krize še toliko bolj pomembna. Pomembna je v Evropi tudi z ozirom na sosednje države ne nazadnje tudi v okviru sosedskega partnerstva. Strategija Evropa 2020 kaže, da se mora Evropa razviti na inteligenten in trajnostni način. Tudi socialne vidike je treba upoštevati. Pomembno je zaposlovanje in postavili smo si tudi cilje za politiko izobraževanja in mladih. Spoštovani gospe in gospodje, na področju mladine bo polsko predsedstvo prispevalo k temu, saj prizadevali si bomo, da se bodo lahko mladi bolj udeležili demokracije v Evropi. In eh, tu bomo sodelovali v tem 18-mesečnem dialogu. Izkušnje predhodnega trija Španije, Belgije in Mačarske je uh, uspešno in mi bomo tudi se naslonili na to delo. Tudi mi se bomo osredotočili na mladino in svet, to bo naša prednostna naloga. Ta je tudi tema resolucije. ki zajema to temo. Pomemben cilj bo tudi sodelovanje mladih v Evropski uniji z vrstniki iz vzhodne Evrope in pa Kaukaza. Imeli bomo tudi sistematski dialog z mladimi, ta dialog bomo še poglobili in izmenjali bomo najboljše prakse med državami članicami. Želimo si dobre odnose z vzhodom, to želimo tudi graditi in to je dobro izhodišče za približevanje teh držav Evropski uniji. Dobro zgled za ta pristop je bila tudi konferenca v preteklem letu o vzhodni dimenziji mobilnosti. Tu je bila podpisana Varšavska deklaracija. kjer smo gotovili tudi, da boljši stiki tudi v, z državljani pripomore k krepitvi državlja, civilnega prebivalstva in de, um, demokracije. In s tem se pospešuje odprta, kreativna družba, ki je pripravljena sodelovati. Svet za izobraževanje za mlade in za šport, ki bo potekal v novembra, bo sprejel resolucijo, saj to želimo. Želimo spodbuditi vse države članice, da tudi spodbudijo k sodelovanju mladih iz drugih eh, delov sveta. Leto 2011 eh, je leto prostovoljstva in eh, zato želimo v okviru tega leta poglobiti ta prizadevanja. In to je dobra priložnost, da prostovoljstvo razširimo v državah članicah kajti to, je, to, to krepi socialni kapital v državah članicah in vodi tudi k temu, da se krepi evropska identiteta in pa da se izboljša integracija evropske družbe. Pomembno je, da prostovoljstvo v vseh državah izvajo predvsem mladi. Spoštovana predsednica, spoštovane gospe in gospodje, pri izvajanju strategije Evrope 2020 in tudi pri izvajanju strateškega okvirja evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja imamo dve prednostni nalogi na področju izobraževanja. Prvič, posodabljanje univerz in tu bomo tudi danes lahko naredili korak naprej. Gospa Barbara Kudricka bo povedala nekaj več v zvezi s tem. Druga prednostna naloga pa je izobraževanje in več mobilnosti. Mladi morajo imeti možnosti, da izkoristijo možnosti mobilnosti za svoj osebni in poklicni razvoj v Evropi brez meja. In to moramo resničiti čim prej zato, da bomo ustvarili bolj enako družbo. Podariti pa moramo tudi, da je program Comenius zelo pomemben, ima posebno vlogo, namenjen je mladim in organizacijam, ki se okvarja že za predšolsko vzgojo. S tem učenci pridobijo znanje, ki jim omogoča, da bodo potem v prihodnosti profitirali od mobilnosti. Vodilna pobuda mladi v gibanju kaže, da mora do leta 2020 biti možno za vsakega mladega evropejca, da del svojega izobraževanja opravi v tujini. Priporočila sveta 2011 v zvezi z mladi v gibanju poudarjajo, da je pomembno, da se otroke pripravi na to mobilnost, kar se tiče znanja tujih jezikov in medkulturnih kompetenc. Evropski parlament je to tudi podaril v ustrezni resoluciji. Polsko predsedstvo bo storilo vse, kar je možno, da podpre pobude za povečanje znanja tujih jezikov. Poznavanje tujih jezikov je pomemben dejavnik za konkurenčnost in gospodarsko rast in seveda tudi za zaposljivost posameznika. Treba je narediti bistveno več za učenje tujih jezikov, tudi za manj pogostih tujih jezikov. Pomembno je, da se poučujejo tuji jeziki sosednjih držav, predvsem v uh, bližini mej. Zato si bomo prizadevali, da se tuji jeziki poučujejo že od malih nog. Že zelo zgodaj v šoli bi bilo možno začeti z, prvim, z poučevanjem prvega tujega jezika. Potrebujemo tudi boljše sodelovanje med šolami iz različnih držav članic. Polsko predsedstvo pripravlja sklep sveta za kompet jezikovne kompetence glede na večjo mobilnost. Konec novembra želimo sprejeti sklepe za mobilnost v izobraževanju. In ti oboji sklepi pa bodo odigrali svojo vlogo tudi na konferenci, ki jo pripravljamo v Varšavi. Tuji jeziki so pomembni za poklic in za osebni razvoj. Na to temo bo potekala septembra konferenca, potem pa še ena v novembru. Ta v, v novembru se bo tudi namenjena razvoju kompetenc. Tu bomo dali podarek tudi na celo življensko učenje od mladih nog pa do visoke starosti. Predvi, pred, uh, videvamo tudi še eno um, konferenco, kjer gre za učenje tujih jezikov celo življenje in tudi z ozirom na področje zaposlovanje. Potem še nadaljna tema tega srečanja bo pregled različnih izobraževalnih sistemov glede na dobro pridobivanje znanja. Polsko predsedstvo želi tudi na, nadaljevati z temo celoživljenjsko učenje. To je pomemben dejavnik za mobilnost, za koherentnost družbe in seveda tudi za osebnostni razvoj. Skušali bomo uliti nov impuls izobraževanju odraslih. Gre predvsem za izboljšanje kakovosti ponudbe šol. Gre za priznavanje neformalnega znanja in sposobnosti. In gre tudi za podporo Evropskega programa za izobraževanje odraslih. Evropsko predsedstvo pripravlja resolucijo o izobraževanju odraslih in agendo za prihodnja leta. To želimo sprejeti novembra na svetu. Aprila je Evropska komisija objavila sporočilo o večletnem finančnem okvirju. Seveda ga bomo izčrpno preučili. Polsko predsedstvo od komisije v toku leta pričakuje osnutek odločitev večletnega finančnega okvirja 2014-2020 tudi glede izobraževanja. Novi programi morajo biti tesno povezani z strategijo Evropa 2020. Poskrbeti moramo za več kohezije v Evropi, okrepiti civilno družbo z tesnejšo vključitvijo mladih in izboljšati jezikovno znanje v Evropi. Pa še nekaj osebnih pripomb. Pred pristopom Polske k Evropski uniji sem bila direktorica oziroma ravnateljica šole, ki se je aktivno udeleževala evropskih programov, kot sta Komenius ali Sokrates. In spominjam se, s kakšnim veseljem so se učitelji udeleževali teh programov. Torej gre za programe izmenjav učiteljev. Veliko smo se naučili med temi programi o drugih kulturah, drugih mentalitetah in drugih izobraževalnih sistemih. Vse to, kar se je dogajalo pri naših novih prijateljih. Kasneje nam je to prineslo veliko koristi. Učenci so, indijaki so postali neke vrste um, ambasadorji, Za Polsko, ki takrat še ni bila članica Evropske unije in hvaležna sem, da smo lahko s pomočjo teh programov prispevali k temu, da se je polsko prebivalstvo na referendumu izreklo, v tako veliki večini izreklo za pristop k Evropski uniji. Mislili smo na naše otroke in vnuke, ki so že vedeli, kaj pomeni Evropska unija in kaj pomeni pristop k Evropski uniji. In s pomočjo teh programov izmenjav ki so namenjeni tudi našim sosedom na vzhodu. Želimo tam pridobiti nove mlade veleposlanike eh, oziroma ambasadorje um, Evropske unije, ki hajti tudi oni bodo odločali, kakšna bo ta sosedska izgledala v prihodnosti. Programi izmenjav za učence, dijake in učitelje morajo biti čim bolj odprti. V to sem posebno prepričana na podlagi svojih lastnih izkušenj. Gospa predsednica, gospe in gospodje, predstavila sem vam prednostne naloge in delovni program polskega predsedstva za naslednjih šest mesecev. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da se spopademo z izzivi. Vemo, da je predsedovanje velik izziv in veseli me, da bomo lahko tesno sodelovali z vami in Že sedaj vas prosim, da se odeležite dogodkov med polskim predsedovanjem in seveda sem pripravljena se srečati z vami, sodelovati z vami, odvisno pač od tega, kakšni meri bo to potrebno. Hvala lepa za vašo pozornost in seveda sem na razpolago tudi za vprašanja. Hvala lepa. Äh, Celo vrsto kolegov imam, ki so se prijavili k besedi, vendar pa bi vas najprej pozorila na to, da ste prevzeli predsedstvo v zelo kritičnem času, kjer gre za neke prelome eh, programov v kolarjih komisije. Včeraj sem prisluhnila nekaterim ljudem iz komisije, ki so mi razložili, da, kako bodo morda izgledali novi programi. In eh, če sem prav slišala, potem programa Cominius s tem imenom ne bo več. Potem tudi programa Cominius Regio, ki je bil izjemno uspešen v preteklih treh letih, ne bo več. In s tem bomo izgubili neko blagovno znamko. In če je neka blagovna znamka uvedena, potem ne razumem, zakaj se to odpravlja pozdravljam to, kar ste slišali, da je ravno na področju izobraževanja in kulture komisija mnenja, da je treba tu investirati več in eh, procentualno je to veliko, to je odlično. Ampak dokler ne vem, kaj se skriva v tej črni skrinici, je zelo težko tukaj ploskati. Rada bi vedela, kaj, kako, kdaj, kje, komu se bo dalo koliko odstotkov v, za Comenius, koliko za Erasmus, koliko za Leonardo, koliko za mlade, koliko za špor. Dokler tega ne vem, tudi ne morem aplaudirati. In bojim se, zato to povem že tako na začetku, da bomo imeli opravka s tem, kar smo pred dvima letoma odločno odklanjali, namreč da bomo prijeli program z novim imenom. to, da se lahko nekaj imenuje mla, mladi v gibanju, to je nekako šlo skozi. Sedaj pa prihajajo od zadaj in sedaj želijo to imenovati Erasmus za vse ali kaj svem kako. In zato vas prosim, prosim, da ste tukaj naš glasnik, naš zagovornik. Sprašujem se, zakaj program ne more še naprej se imenovati vse življenjsko učenje in zakaj se ne more v tem programu opredeliti to, kaj se mora zgoditi, da so na vrhu horizontalne zadeve, potem pa imamo tu stebr Erasmus, stebr Comenius v celotni perspektivi in potem um, stebr mladi, neformalno učenje. Zakaj potrebujem nek nov ime? Zelo izredno vas prosim, da boste strogi slišala sem trditve, da je svet za to in da tako bo že šlo in da bomo to lahko nekako uredili. Ampak nismo že tako daleč. Zato izredno prosim polsko predsedstvo, da izvajate smiselne stvari. Če pravite, Comenius je sprejemljiv, je neka blagovna znamka. Ni še ista blagovna znamka, kot je Erasmus saj Erasmus je tudi bil že ustanovljen leta 87. Ampak Komenijus je dosegel tako ime, da ne razumem, zakaj bi moral izginiti. Ljudje pa sprašujejo, ali tega sploh ni več. To je torej moj poziv predsedstvu, da nas tu ne pustite samih v tem boju in komisija, preden bo predložila nove. Um, programe, prosim, pogledajte na prste in jim pomagajte, da bo jo zadeve speljali tako, da se bomo lahko tudi mi strinjali. Sedaj pa kolega Evart iz, od socialnih demokratov, izvolite. Hvala lepa, hvala tudi gospe ministrici za in razlage. Mislim, da veliko tega, kar ste tu predstavili, lahko brez problema podpišemo in vam lahko želimo veliko sreče za zelo ambiciozen program, ki ste si ga zadali za naslednjih šest mesecev. Rada pa bi se pridružila temu, kar je ravno kar povedala gospa Pak. Saj nas to zelo skrbi. Vsi smo veseli tega, da je komisija napovedala, da bodo proračun na področju izobraževanja povečali. Tega se veselimo, to je lepo, ampak skrb, ki jo je izrazila gospa Pak, da kot odbor res moramo skrbeti in nas skrbi in se bojimo, da bodo uspešni programi, ki jih imamo, nekako izbrisani, da se ne bo dalo tega več prepoznati in da bomo s tem kot parlament iz rok spustili um, določeno politično krmiljenje, če bomo vedeli, da je nek velik lonec, ki sicer je predvsej poln, vendar pa da ne vemo, v katere programe se steka ta denar in da na to ne moremo več vplivati, kako se bo posamezne programe opremilo zveri in kako bodo vsebinsko opremljeni, to pa je zelo problematično. In popolnoma nejasno mi je, zakaj uspešne blagovne znamke, ki smo jih dosegli ravno na področju izobraževalnih programov, zakaj naj se to opusti za nekaj novega, ki je treba ljudi spet navaditi na to, da tu nekaj obstaja, kar se je preimenovalo Komenius, kar se je imenovalo nekoč Erasmus ali mladi eh, v gibanju. Mislim, da je to nesmiselno, da se takšne res uspešne programe, ki smo jih imeli doslej, opusti in da se nekako jim nadene neke no, neka nova imena ali pa da se jih zlije vse v en lonec. Zato vas tudi jaz prisrčno prosim, da se tudi v svetu zauzemate za to, da tiste programske eh, enote, ki so v preteklosti tako dobro bili izvajani, da se jih bo tudi v prihodnosti lahko prepoznalo. Moja osebna želja pa je tudi <coughs> sledeča. Imamo področje, ki je uspešno, in sicer mladi v gibanju, to se bolj posveča neformalnem izobraževanju in poleg cele ga vprašanja, da moramo otroke in mlade dobro izobraziti, seveda je to jasno in zato, da bodo pripravljeni za poklic in da sem sodi tudi mobilnost in bivanje v tujini, ampak celotno področje tudi neformalnega izobraževanja, kjer ne gre toliko za to, da se dobi nekaj neposredno unovčljivega za uh, poklic, ampak kjer gre za neko medkulturno učenje, gre nabiranje izkušenj v tujini, z drugimi, sodelovati z drugimi mladimi v tujini, preživeti čas z njimi, to je glavni dejavnik. To je tako visoka vrednost, ki je ne moremo zajeti z šolskimi ocenami. In je pa vsaj toliko pomembna kot celo področje formalnega izobraževanja. In zato vas tudi tu prisrčno prosim, da to področje neformalnega izobraževanja ne podredite popolnoma tem novim dobrim ciljem Evrope 2020, ampak da tudi v izobraževalnih programih date veliko težo tudi temu področju. To je prošnja, ki jo je treba vedno znova izpostavljati na svetu ministrov. Ravno kar sem govorila o denarju in upam, da bomo tudi v prihodnosti imeli še več denarja na razpolago za izobraževanje ampak vsi pa iz izkušenj vemo tudi to, da je svet ministra potem pogosto tisti, ki tu črta sredstva. In zato vas prosim z, kot um, predsednico sveta na področju izobraževanja, da tudi vi poskrbite za to, da to, kar je komisija predlagala in za kar se zahvaljujemo, torej to zvišanje, da tega ne bo zmanjšal potem svet ministrov. Torej, bodite pozorni na to, da bodo res posamezni deli programa še vedno ohranili svojo blagovno znamko in da se bomo lahko s tem še naprej reklamirali v Evropi. Hvala. Gospod Flisac. Eh, Hvala lepa. To, kar je povedala gospa Pak, me navdaja skrbjo, da naj bi se spremenila imena kot so Komenius in Erasmus. Torej, Erasmus je za Evropo dosegel bistveno več kot vse pogodbe, ki so bile podpisane. To je res priljubljen program in to je lahko zelo škodljivo, če bomo kar naenkrat spremenili program, ki ga napake se sploh ne bo dalo popraviti. Zato prosim ministrico, da to, kar je dobro potekalo, da se to tudi ohrani če bo prišel nekdo, ne vsakeč, ko pride nekdo na novo, želi vse vreči čez skup in vse spreminjati. To pa ni dobro. Govorili smo tudi o prostovoljstvu, tudi to je pomembno. Gospa Pak je to tudi podarila v poročilu o športu. Brez prostovoljcev ne bi bilo športa in zato je treba tudi si prizadevati, da se prostovoljstvo ohranja. Učenje tujih jezikov, tudi to se mi zdi zelo pomembno. Tako kot je tudi povedala gospa ministrica, pomembno je, da se naučimo jezike svojih sosedov, to je pomembno tudi za mobilnost v Evropi in pomembno je ne le, da se učimo angliščino, pomembno je tudi, da mladostnik, ki si želi učiti drugje, da se tudi priuči jezik tistega, tiste države. Morda sem to preslišala, ampak ničesar nisem slišala o poklicnem usposabljanju pri vaših razlagah. To pa je tudi zelo pomembno danes. Imamo veliko diplomantov, premalo pa imamo takih, ki imajo zaključeno poklicno izobrazbo. Mislim, da je poklicno izobraževanje nekaj, kar bi morali tudi ustrezno oceniti in ne samo navesti kot neko drugorazredno izobraževanje. Hvala lepa, kolega Boris. Dziękuję bardzo pani minister za przedstawienie Polski. Najlepša hvala, gospa ministrica, za to, da ste predstavili polske prednostne naloge. Imel bi naslednje vprašanje, eh, ki je povezano s horizontalnim pristopom. Imamo strategijo Evropa 2020, ki predstavlja politični program za spremembe in ki je tudi odgovor na krizo in eh, daje odgovore v smislu inteligentne rasti. In predsednik eh, komisije je tudi eh, to predstavil tako, da ima zelo veliko povezavo z izobraževanjem. Eh, pri srečanju z drugimi ministri se bom zauzemal za to, da bo to postala prednostna naloga v državah eh, članicah, vendar eh, neuspehi iz eh, Lizbonske strategije so nas nekaj tudi naučili in sicer mi smo imeli krasno strategijo, ki jo pa nismo povsem uresničili. Sedaj pa moje vprašanje. Ali boste poskrbeli tudi za to, da države članice sodelujejo pri uresničevanju, kaj te drugače ne bo šlo? tako je pri vseh eh, programih skupnosti zelo pomembno, da imamo neko evolucijo, počasen razvoj in da eh, ne eh, odpravimo tistega, kar se je že dobro uveljavilo. Eh, pri pripravi novega večletnega finančnega eh, okvira moramo imeti v mislih tudi programe skupnosti. Eh, vse milijarde, ki se izplačujejo eh, najbolj šibkim regijam, eh, naj bi deloma tudi uporabili za izobraževanje. In to je tudi garant za to, da bo uspela strategija 2020. Hvala lepa, gospa Meklarkin. Uh, Hvala lepa, gospa ministrica, za uvod. Uh, všeč mi je bilo, da ste se tako osredotočili na uh, mladino in to je zelo pomembno za ta odbor. Mi želimo poslušati mlade in ustreči njihovim željam. Kako je z modernizacijo univerz in mobilnostjo? Eh, torej jaz sem tudi poročevalka za eh, vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij in komisija in parlament oba pregledujeta kako lahko zagotovimo mladim večjo mobilnost in priznavanje kvalifikacij v državah članicah eh, torej če si ogledamo tudi bolonski proces ali ne bi mogli stvari eh, bolj uveljavljati eh, in eh, mislim, da bi to bilo zelo pomembno za mlade ljudje. Tudi, torej, zakonodajni predlog pričakujemo za september in upam, da boste pač do konca svojega mandata tu storili veliko na tem področju. No, naslednja gospa, naslednja ministrica bo govorila o višjem šolstvu. Mi se bomo sedaj omejili na to, kar ima gospa ministrica v svojem portfelju. Sedaj pa gospod Takola. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Najprej se želim zahvaliti ministrici za to, da je predstavila polske prednostne naloge. Videti je, da je polsko predsedstvo zelo angažirano na področju kulture in da želi predvideti tudi več sredstev za področje kulture. Sedaj pa imamo tudi že nekaj zgodb o uspehu v zvezi z izobraževalnimi programi, ki jih imamo. Poljsko predsedstvo in tudi Evropski parlament Eh, želita sodelovati eh, pri tej zgodbi o uspehu in želita zagotoviti nadaljevanje te zgodbe. In če si ogledamo te izobraževalne programe, lahko rečemo, da smo dejansko nekaj že dosegli. V glavnem se strinjam eh, z polskim predsedstvom. Na finskem pravimo, Eh, če ne začnemo tudi ne pridemo nikamor torej treba je narediti prvi korak eh, treba je doseči neko dodano vrednost treba je vključevati seveda tudi učitelje in to zahteva tudi veliko prizadevanja in napora v šolah in eh, mislim, da v tem trenutku še marsičesa nismo dosegli in zaradi tega moramo sedaj razmišljati o tem, kako lahko zagotovimo večjo učinkovitost. Erasmus je naprimer zgodba o uspehu, vendar bolj pomembno kot samo ime je vsebina, kako lahko okrepimo dodano vrednost v Evropi z različnimi programi. To je ključno vprašanje. In misel, Eh, da človeka merimo samo po eh, BDP-ju, je nekaj, kar moramo spremeniti. Eh, izobraževalne kompetence so različne v državah, članicah, vendar mi moramo doseči neko evropsko dodano vrednost. Skupni notranji trg formulira seveda tudi določene zahteve. Za ta notranji trg potrebujemo dobro izobražene eh, ljudi, visoko izobražene ljudi in zato, da bomo imeli to visoko kakovostno izobrazbo, potrebujemo seveda tudi dobre učitelje in eh, dober izobraževalni sistem. Se pravi, kakovost je pomembna tema. PISA in tudi druge študije kažejo, da obstajajo še velike razlike med državami članicami in tudi znotraj držav članic imamo razlike. Mislim, da bi morali poskrbeti za to, da v celotni Evropski uniji dvignemo nivo izobrazbe v imenu svoje politične skupine podpiram uh, vse to, kar je predstavilo polsko predsedstvo. Pomembna je uh, vsebina, vsebina je najpomembnejša in sicer zlasti tam, kjer imamo zgodbe o uspehu, ne glede na to, uh, kako to na koncu imenujemo. Hvala lepa, kolega Skurija. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa ministrica. Rad bi eh, ponovil nekaj, kar je bilo že povedano in to je že povedala predsedujoča. Eh, vendar jaz to še enkrat ponavljam, ker je pomembno, da ohranjamo večletne eh, programe za izobraževanje za mlade. To je nekaj, kar je nam vsem pomembno in sicer ne glede na to, iz katere politične skupine eh, prihajamo. Se, jaz govorim seveda eh, v imenu ELS, vendar slišali smo tudi predstavnike socialdemokratov in tudi drugih političnih skupin. Mi smo sedaj slišali od komisije, tudi kakšne so novi predlogi. In eh, to nas je nekoliko zaskrbelo. Mi želimo, da bi Evropa eh, dejansko mm, komunicirala na tem področju. Mi imamo mnoge državljane, ki Evrope ne vidijo v pozitivni luči in mislim, da imamo sedaj tu možnost, da dosežemo nekaj pozitivnega in zaradi tega menim, da moramo to ohraniti in da moramo sodelovati. To, kar ste povedali v zvezi z različnimi kategorijami zelo cenim, se pravi, kaj moramo storiti pri mladih, je zato, da zagotovimo prihodnost Evrope, slišali smo tudi nekaj o prostovoljnem delu, sedaj imamo uh, leto prostovoljstva. To je seveda tudi tema, ki spada v nacionalno pristojnost, vendar uh, eh, tu lahko mi skupaj naredimo še dodatne korake, zato da stvari uh, poženemo še nekoliko naprej. Hvala lepa, gospod Zver, prosim. Eh, najprej hvala lepa predstavili ste dobro ste predstavili vaše prioritete predsedovanja imel bi pa eno kratko vprašanje e, imeli ste nedavno tega eh, konferenco eastern dimension of mobility in eh, zanima me ali ste ugotovili kako bi izboljšali vključenost mladih v vzhodni evropi Eh, v različne oblike mobilnosti eh, in ali se je to nanašalo tudi na sosednje države eh, ki mejijo na evropsko unijo na vzhodu hvala Damit haben wir die Fragerunde abgeschlossen. Frau Minister, Sie haben das Wort, bitte. S tem smo zaključili vprašanja, gospa ministrica, beseda je vaša pani predsednica šanovni państwo eh, Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa za eh, mnoge pripombe, eh, ki mi bodo prav gotovo pomagali pri mojem delu. Najprej bi Eh, rada odgovorila na razpravo, ki tukaj teče in sicer o programih. Mi vsi vemo, da bodo ti programi tekli naprej in da se jih bo tudi financiralo. Gre seveda samo za vprašanje, na kakšen način eh, se bo to zgodilo. To bo prav gotovo tema mnogih naših pogovorov eh, in analiz. To vam lahko že sedaj zagotovim. Spomnim se tudi drugih imen, na primer. Sokrates Comenius eh, sta imela določene predhodnike in druge programe, ki jih danes nimamo več. Pomembno pa je seveda, da ohranjamo možnosti eh, za ohranjanje teh eh, programov, ki so namenjeni zlasti eh, malim otrokom eh, v predšolski izobrazbi, pomembno je izobraževanje tujih jezikov, to je pogoj za mobilnost. Mi imamo tudi e-twinning, to je tudi nek impuls za najmlajše. Konec koncev je to tudi pomembno za kohezijo. Gospa Pak je že deloma omenila ta vprašanja eh, z ozirom na Comenius in tudi eh, neka druga eh, poslanka je omenila te programe imena ne bi znala izgovoriti, upam, da se bom teh imen še naučila do konca našega predsedstva. Torej, opozorili ste torej prav na te programe. Tudi gospod Takula je dejal, da so ti programi zelo pomembni, da nam eh, prenašajo mnoge koristi. Eh, morda ni tako pomembno, da ohranjamo ime programa, bolj pomembno je ohranjanje vsebin. Mi ne smemo torej pozabljati mla, najmlajših in tudi eh, mladinskih organizacij. Se pravi, ne smemo pozabiti programov, ki krepijo tudi eh, sodelovanje z sosedami na vzhodu. Eh, gospa McClarkin je govorila o mobilnosti mladih, eh, da je potrebno okrepiti ta vidik. Eh, zadnji govornik eh, je tudi omenil vzhodno razsežnost mobilnosti, ki je tudi zelo pomembna in mislim, da bi lahko okrepili mobilnost mladih, če bi eh, podprli določene organizacije civilne družbe. In to je bilo tudi povedano na konferenci o vzhodni razsežnosti mobilnosti. Potem pa sem slišala vprašanja o bolonskem procesu. Tudi tu bi lahko še marsikaj povedali. Vi ste izpostavili zlasti tudi vseživljenjsko učenje, se pravi, ne smemo pozabiti eh, na izobraževanje odraslih. Torej, mi bomo skrbeli za to, omenjali ste tudi poklicno izobraževanje. Rekli ste, da je eh, poklicno izobraževanje zelo pomembno, seveda in mi bomo storili vse za to, da bo uh, uh, poklicno uh, izobraževanje uživalo določen ugled eh, in eh, tudi eh, treba je povezati poklicno izobraževanje vse življenjskim učenjem, se pravi po poklicem izobraževanju je potrebno še nadaljne izobraževanje. Mi moramo zagotavljati to odprtost, nadaljevanje izobraževanja. Pomembno je, da se priznavajo tudi neformalne kvalifikacije in o tem eh, se bomo prav gotovo še veliko pogovarjali in izmenjevali izkušnje. Seveda imate prav, ko pravite, da moramo izmenjevati izkušnje o tem, kako lahko izboljšamo kvalifikacije in kako bi se lahko učili iz lastnih izkušenj za to, da izboljšamo izobraževanje. Gospod Boris je zastavil vprašanje. Eh, o strategiji eh, Evropa 2020 eh, in povezavi s kohezijskimi programi. Torej Evropa 2020 nam daje jasne kazalnike tudi za nacionalne politike v državah članicah. In države članice bodo to prav gotovo tudi upoštevali in eh, temu prilagodile svoje načrte. Eh, kohezijski programi pa nam bodo pomagali pri uresničevanju teh kazalnikov. Mislim, da je to dober pristop in uh, strategijo 2000, uh, eh, Evropa 2020 bomo lahko konkretno preverili, ali so naši eh, pristopi učinkoviti ali denar pravilno in učinkovito porabljamo in mislim, da moramo načrtovati tako in sklade uh, usmerjati tako, da bomo uh, s tem dosegli večjo socialno kohezijo. In eh, kohezijski programi igrajo seveda pomembno vlogo, vendar obstajajo tudi drugi programi, ki so namenjeni prav šolam eh, in izboljševanju kompetenc gre za kompetence, ki so zopet pomembne za mobilnost eh, mladih. Mi smo že rekli, da so to kompetence, ki jih morajo pridobiti že v zgodnji mladosti. Tu ne gre samo za učenje tunjih jezikov, gre za razumevanje novih tehnologij, eh, gre za eh, sodelovanje iskanje prijateljev v sosednjih državah. Vse to so sposobnosti, spretnosti, s katerimi bomo v poznejši fazi eh, dobili če dalje bolj izobražene mlade, ki so že v zgodnji mladosti pridobili te osnovne kompetence. In eh, v to smer naj bi usmerjali tudi sklade? No, to so bila vprašanja, ki ste mi jih zastavili. Upam, da bomo imeli še več priložnosti za srečanja, za izmenjavo izkušenj. Zanašam se seveda tudi na vašo pomoč, na vaše izkušnje in na nadaljne pogovore v zvezi s temami, ki so nam vsem pomočili pomembne. E, veselim se torej tesnega sodelovanja in stikov z vami in še enkrat hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, gospa ministrica. Iz vašega odgovora sem razumela, da niste eh, nujno istega mnenja kot mi glede novih programov. Eh, in svet me ne bo podprl Eh, pri tem, kar sem rekla na začetku in tudi gospa Kamrebert je isto povedala. Torej, počutim se nekako osamljeno. Eh, pozivam vas, da eh, poskrbite za nek krovni program, ki smo ga nekoč imeli. Imeli smo lifelong learning, vse življenjsko učenje in to je vse pokrivalo. In če pod to streho damo še mladino in šport, je to v redu. Tu nimamo nekega nasprotja vi ste sami omenili Komenius, Erasmus, eh, eh, marsikaj se izgublja. Eh, Erasmus vsi poznajo in Komenius bodo tudi vsi poznali, če ga ne bomo prej ubili. Torej, res vas prosim, poslušajte parlament. Mi želimo ohraniti pomembna imena, ker gre pravzaprav za nek signal, gre za nek kaj, eh, kar zagotavlja našo prepoznavnost. Eh, svet pravi, eh, da imena niso pomembna. Nam so imena pomembna. In zato prosim, da še enkrat razmislite, kako se boste lotili te teme. Prosim, ne tako, da rečete v svetu, imena nam niso pomembna. O, ja, nam so imena pomembna. In prosim, da to torej vzamete sabo na pot. Seveda sem tudi zelo vesela, da ste eh, govorili o izobraževanju. Eh, o sodelovanju pri izobraževanju s sosednjimi državami Evropske unije. Tu sedaj ne gre za vprašanje članstva eh, teh držav v Evropski uniji, gre pa za povezovanje, gre za pomoč, ki jo mi dajemo. To lahko ponujamo na področju kulture, izobraževanja in zato sem tudi vesela, da ste to izbrali kot eno izmed vaših eh, osrednjih tem. To je seveda razumljivo eh, za Polsko, kajti bolj razumljivo kot za Nemčijo. Nemčijo, kajti med nami in uh, Ukrajino je še Poljska. Dobro je, da se za, uh, vzemate za širitev teh programov v sosede Evropske unije, vendar upam, da ste razumeli naš namik in videla sem tudi določene obraze vaših eh, spremljevalcev, ti so to tudi razumeli in sedaj moramo še prepričati komisijo, da je zašla na napačno pot in sedaj se morajo na sredini še enkrat obrniti in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 Osebno sem povezana s programom Comenius, zelo ga cenim in zauzemala sem, se bom za nadaljevanje teh dejavnosti. To želim izpostaviti. Torej, nikakor ne želim, da bi tega odpravili. No, vendar nič ne škodi, če to vedno znova ponovimo in mi bomo pač to storili, dokler eh, ne bomo dosegli, kar želimo. Eh,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

vendar to ni edina stvar. Mi čakamo še na sporočilo o modernizaciji eh, višjega šolstva. To je seveda vse zelo pomembno in eh, mi se borimo še z gospodarsko in finančno krizo in hkrati je tudi tako. Eh, da mladi po Evropi ne zaupajo zares eh, lastnim nacionalnim institucijam, protestirajo na cestah, eh, v določenih državah morajo opraviti strukturne reforme pri visokem eh, šolstvu in zaradi tega je pred nami kar nekaj velikih izzivov, izzivov, ki jim moramo biti kos. Eh, pred temi izzivi so seveda tudi eh, drugi, druge institucije, ne samo svet. S temi izzivi se mora soočati tudi zlasti Evropski parlament. Hvala lepa, da ste pripravili resolucijo eh, maja 2011 o programu Mladi in mobilnost, Mladi v gibanju in Pri pripravi te resolucije ste zagotovili tudi eh, dialog z univerzami in podjetji. Vsaka univerza bi si morala prebrati eh, to resolucijo in razmisliti, kako naj to uresniči Eh, ta resolucija ni bila samo inspiracija na vdih za komisijo, temveč tudi za svet, eh, za določene dejavnosti, s katerimi bi reševali probleme, s katerimi se soočamo sedaj. Mobilnost, eh, gospa Pak, to ste vi že omenili, je ena izmed najpomembnejših stvari, s katerimi se moramo ukvarjati in to je dejansko tudi prednostna naloga polskega predsedstva. Eh, v naslednjih šestih eh, mesecih. To ni pomembno samo za svet, eh, ki se ukvarja z izobraževanjem, temveč tudi za svet, za konkurenco. Um, mobilnost je pomembna tudi za uh, večjo inovativnost, za boljšo uh, kakovost izobraževanja v celotni Evropski uniji in zaradi tega se tudi strinjam z vami. Ko pravite, da je dobro, da ohranjamo določena imena, določene znamke, ki so že eh, znane v Evropi in kjer eh, eh, prebivalstvo že pozna korist teh programov. Mi govorimo sedaj o programih mobilnosti, kot sta Erasmus ali pa Comenius. Kar je pa nam zelo pomembno, je, da komisija pripravi osnutek, za neke odločitve o mobilnosti in pod to streho želimo pravzaprav združiti mnoge programe mobilnosti in mi želimo tu uveljaviti nov koncept. Eh, osnovnih eh, zamisli komisije še ne poznam v celoti, lahko vam pa povem, kaj je za nas že sedaj zelo pomembno. programi mobilnosti morajo razširiti svoje področje uporabe. možnost študiranja v eh, drugi državi članici Evropske unije ali pa zunaj Evropske unije prinaša dodatno korist in to je nam vsem pomembno, kaj te s tem eh, se tudi krepi zaupanje med državljani, med institucijami in univerzami v celotni Evropski uniji. In zaradi tega je tudi zelo pomembno za vse nas, da ne povečamo finančnih sredstev, naprimer za Erasmus, temveč tudi, da povečamo uh, eh, oziroma razširimo krok študentov, ki lahko izkoriščajo Erasmus. Naprimer, da eh, lahko v tem programu sodelujo tisti, ki pripravljajo doktorat in podobno. In cilj, eh, ki ga zasledujemo, je, da Erasmus odpremo za eh, vse tiste, ki pripravljajo doktorat. In mi to želimo tudi uh, razširiti na tiste države, uh, ki sodijo v evropsko sosedsko politiko. Na zadnji konferenci o vzhodnem sosedstvu smo dejali, da je pomembno povečati število držav, ki sodelujejo pri tako imenovanem normalnem Erasmusu. Vemo naprimer, da tu sodeluje Turčija, Eh, pa tudi Islandija, Lihtenštajn. In še več držav naj bi sodelovalo. Države, torej, s katerimi se mi ukvarjamo eh, v okviru sosedske politike. Se pravi, oni naj bi sodelovali ne samo v Erasmus Mundusu, temveč tudi v normalnem Erasmusu. Se pravi, mi jim želimo ponuditi obe poti. In zato nam je tudi pomembno, da prihaja več študentov iz eh, držav sosedske politike v Evropsko unijo, ne samo iz držav vzhodnega partnerstva, čeprav so seveda za Polsko države vzhodnega partnerstva zelo pomembne. In zaradi tega je tudi naša prednostna naloga prav to. Mi vemo, da je eh, komisija predvidela eh, povečanje proračunskih sredstev za ta program, se pravi, imeli bomo sredstva, s katerimi bi lahko uresničili te cilje. To pa seveda ne pomeni, da eh, bo svet kar tako sprejel to novo zamisel komisije. Saj bomo že čez en teden v Sopotu razpravljali eh, o mobilnosti. Eh, torej, tam se bo eh, srečal svet za konkurenčnost in prisotni bodo tudi ministri za izobraževanje. In mi bomo tam govorili o tem, kar ste tudi vi omenili, gospa predsedujoča. Ta tema je za Evropski parlament tako pomembna in s člani sveta in komisijo se bomo pogovarjali o tem. In spremembe v strukturi programov mobilnosti? Uh, naj bi pripeljali do popolnih sprememb ali pa bomo imeli samo razširjene programe oziroma eh, mi bomo pod že obstoječimi imeni eh, ponujali več. Saj ste vi tudi rekli, da so ta imena v Evropi že znana. In eh, imena programov, kot rečeno, so zelo znana med eh, učenci, študenti, univerzami. Eh, pravzaprav sem že omenila določena vprašanja na konferenci o mobilnosti in eh, državami vzhodnega sosedstva, smo rekli, da te države že sodelujejo v eh, Erasmusu, eh, torej Eh, mnogi, oziroma 2 do 3 odstotke eh, sodelujočih smo imeli eh, v izdržav vzhodnega partnerstva od leta 2006 in mi želimo ta delež povišati, saj to ni veliko in mi želimo bolj vključiti sosedne države. In še nekaj. Pomembna je modernizacija univerz. Mi vemo, da bo uh, Eh, komisija septembra objavila sporočilo Komisije o modernizaciji visokega šolstva. Oktobra bo v, na Polskem organizirana eh, konferenca v zvezi s to temo v Sopotu in eh, svet bo tudi sprejel sklepe sveta novembra v zvezi s to temo. Torej pri modernizaciji visokega šolstva so pomembne vse te informacije, o katerih ste vi že govorili. In eh, to smo lahko že nekako deloma prebrali v resoluciji parlamenta. Vendar mislim, da moramo še marsikaj postoriti in sicer moramo upoštevati tudi določene eh, vrednote, ki še niso dovolj eh, upoštevane. Tu ne gre samo za kakovost in strukturne reforme. Eh, ne gre samo za spremenj, spremenj, spre, eh, spreminjanje učnih programov, bolonski proces priznavanje kvalifikacij, gre tudi za kakovost eh, učiteljev v visokem šolstvu, njihovo vključevanje. Na polskem je bilo rečeno, da je težje reformirati visoko šolstvo kot rudarski sektor zlasti med profesorji je veliko nasprotnikov reforme in reforma visokega šolstva se je začela na pobudo Evropske unije in skoraj v vseh državah članicah se torej zaradi tega izvajajo te reforme in Zato je morda tudi lažje izvajati te reforme, kajti tu imamo neko konkurenco eh, med državami članicami pri uresničevanju reform. Za nas je ena stvar zelo pomembna in sicer, da ne upoštevamo samo vsega tega, kar je bilo v resoluciji parlamenta. Mi se moramo približati tudi podjetjem, mi moramo zagotoviti sodelovanje z raziskovalnim eh, sektorjem in eh, uporabni, uporabno raziskovanje naj bi potem tudi tržilo svoje eh, rezultate. V današnjih časih je to za nas zelo pomembno. In še nekaj. Eh, visoke šole morajo s pričo finančne in gospodarske eh, friz, eh, krize najti nove načine financiranja. Se pravi, se ne smejo zanašati samo na uh, uh, proračunska sredstva. Uh, ni dovolj, uh, da uh, sodelujejo s podjetji in da tržijo uh, rezultate raziskav, temveč izpolnjevati morajo še neko tretjo funkcijo. In sicer eh, sodelovati morajo z zunanjim svetom. Obstaja namreč eh, neko eh, vzajemno vplivanje med univerzo in zunanjim svetom. In tu nimam v mislih samo gospodarskega sektorja, naprimer imam v mislih nevladne organizacije in podobno Gospa predsednica, vem, da je čas za govor omejen in vem tudi zelo dobro, da da brez eh, sodelovanja eh, z drugimi institucijami svet ne more veliko doseči. Torej mora sodelovati s parlamentom in komisijo in prepričana sem, da bomo imeli dobro sodelovanje z vami. In to sodelovanje nam je pomembno in tudi resolucije parlamenta so za nas zelo pomembne. Mi moramo najti najboljši način za uh, uvajanje novih, uh, modernih sprememb, kajti tudi v okviru bolonskega procesa je to pomembno. Eh, Evropska unija poskuša visoko šolstvo prilagoditi eh, teku časa. Cilje strategije Evropa 2020 moramo doseči, čeprav ne bo enostavno. Videli smo, kaj se je dogajalo v Grčiji. Mladi so šli na ceste, na ulice, ker pač niso uh, našli delovnih mest. In danes je pomembno, da dosežemo uh, zastavljene cilje. Skupaj moramo uh, Eh, delati na tem. In uh, skupaj moramo pritiskati na akademski svet in ne samo na politiko. Uh, na univerzitetni sektor moramo pritiskati in oni nam lahko pomagamo uh, Eh, uresničiti te naloge, kajti sicer vsi ti konvergenčni programi, eh, proračunska sredstva, strukturne reforme ne bodo prinesli toliko koristi, kot si to želimo. Najlepša hvala za pozorno poslušanje in seveda eh, bom z veseljem odgovarjala na vaše vprašanja. Hvala lepa. Veliko stvari ste mi vzeli iz jezika z nekaterimi pa se tudi ne strinjam. Prav imate, pri, bolen, pri bolonskem procesu je ravno, ravno ta parlament sploh ni bil udeležen, tako kot ne tudi preostalih 27 nacionalnih parlamentov. In sedaj moramo pobirati te črepinje tega programa. Eh, in eh, tisti, ki so spre, se spremenili, so bili kvečjemu profesori. Sedaj počnejo v petih letih to, v treh letih to, kar so prej počeli v štirih letih. In študenti tudi morajo v tem času oditi v tujino, kaj ti preveč se morajo učiti. In tako si nismo zamislili tega programa. Zdi se mi, da smo bili že dlje in smo potem naredili korak nazaj. In potem še nekaj. To, kar potrebujemo, je odprtost do sosedstva. Tako na vzhod, kakor tudi na jug se moramo odpreti. niso dovolj samo sredstva, ampak moramo ljudi vključiti predvsem pri usposabljanju in pa izobraževanju torej ljudi iz teh eh, sosedstev. Pa še nekaj, nekoga, ki izhoda pride za diplomo, ne moremo potem uporabiti samo za voznika taksija. Ne, moramo jim dati možnost, da se dokažejo, da dokažejo, da je diploma, ki so jo dobili v Ukrajini, v Gruziji ali kjerkoli že pač, da je ta diploma nekaj uredna in da če se ti ljudje želijo naučiti še kaj novega, jim moramo tudi to omogočiti. Zdi se mi, da imamo veliko visoko izobraženih uh, taksistov, namesto da bi ti sedeli v, na više kvalificiranih mestih. Morda ste nam tudi tukaj lahko v pomoč. Sicer pa smo v glavnem na vaši strani, govorili ste o tem, da je potrebno najti nova sredstva za to, da se financira mobilnost. Gospa Vasilijo je ob zadnji seji govorila o tem, da želi tukaj vključiti tudi druge sklade za Leonardo, za Comenius eh, in za druge programe. To je dobro investiran denar. Hvala lepa za, vaš, za vašo predstavitev. Sedaj pa kolege prosimo, da se javijo k besedi. Prvi je gospod Fisas iz Španije. Izvolite, Santiago. Gracias, señora ministra, por su interesantísima exposición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 kako je povedala tudi gospa Pak, mislim, da je visoko izobraževanje potrebno prilagoditi realnostim v svetu. Ne gre za to, da bi želel odpraviti učne ure iz latinščine. Eh, ne, ampak eh, mislim, da morajo univerze odražati realno sliko naših delovnih trgov. Sicer bomo imeli veliko ljudi z diplomami, ki potem ne bodo mogli najti delovnega mesta. Naj vas spomnim tudi na program Marie Curie, to je program za raziskave, program, ki je izredno zanimiv in mislim, da ga je potrebno še naprej razviti. Sam sem eh, poročevalec za šport. In uh, mislim, da je tukaj pomembno naslednje vprašanje, kako lahko športniki, vrhunski športniki, svoje športne aktivnosti uskladijo tudi z študijem, z diplomami in tako naprej. Kako jim lahko omogočimo, da razvijajo usporedno športno in pa akademsko kariero. Morda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 skupaj z gospo Hol in pa z drugimi predstavniki polskega predsedstva vas lepo pozdravljam. V veliko veselje mi je, da vas lahko tukaj pozdravim skupaj z našimi polskimi kolegi. Včeraj sem vam prisluhnil v odboru, pododboru za človekove pravice in kot uh, eh, romuno mačarskega porekla Mi je v veliko veselje, da polsko predsedstvo nadaljuje v isti smeri kot eh, mačarsko na tem področju. Sam sem bil, ži, eh, sam sem bil rojen v Transilvaniji, kjer je Ištvan Bateri vzpostavil prvo univerzo v Transilvaniji, prvo mačarsko univerzo v Transilvaniji. Transilvaniji. Potem je igral pomembno vlogo tudi pri ustanovitvi univerze iz Krakava. Um, no, zato so polsko-mađarski odnosi za, za nas zelo pomembni. Sedaj razmišljam o vzhodnji Evropi, o, nekaj, o nekdanjih komunističnih državah. V Klužu smo leta 1999 eh, ustanovili novo univerzo, kajti predtem je leta 1959 Čavčesku zaprl tamkajšno univerzo. V glavnem, tam je bila ustanovljena nova univerza. Mislim, da se danes moramo soočiti z krizo visokega šolstva. Podedovali smo vse značilnosti iz komunističnega režima in eh, nismo se uspeli izkopati iz te globoke luknje. Zato še nismo jasno slišali pozitivnega sporočila mobilnosti tisti, ki so diplomirali na univerzah, danes eh, delajo kot eh, vozniki, taksi, eh, kot vozniki taksijev. Zapuščajo svoje države, ki so se znašle v postkomunističnih krizah. No in namesto, da bi sedaj države kot so Romunija in pa Mačarska, ne vem, kakšne so razmere na polskem, eh, da bi te države integrirali v Evropske unije, prebivalci zapuščajo te države. Približno 20 milijonov ljudi je, zapusti, 2 eh, milijona ljudi je zapustilo Romunijo za to, da bi iskali delo v tujini ali pa da bi študirali v tujini. Zato mislim, da bi Evropska unija, Evropski parlament morala poskrbeti za ravnovesje med temi velikimi razlikami med vzhodnim in pa zahodnim delom Evrope. Mobilnost bi morala potekati oboje smerno, tako da ne bomo izgubljali naše mladine in našega intelektualnega potencijala. Morali bi pripraviti posebne programe za nekdanje komunistične države, um, torej za vzhodnoevropske države. Kolegi, prosim, da ste kratki, sicer ne bomo imeli časa, da prisluhnimo ministrom. Gospod Zver. Hvala lepa za besedo. Čestitam gospe ministrici za dobro predstavitev svojih prioritet, eh, zlasti kar se tiče bolonske reforme. Mislim, da je eh, tak pristop pravilen. Eh, Evropsko univerzo moramo odpreti tudi trgu tudi gospodarstvu eh, preveč so eh, preveč je država vmešana v univerzitetno življenje univerze moramo razdržaviti in poiskati tudi druge vire financiranja ne samo javna sredstva eh, in šele takrat ko bo šele takrat bo bodo lahko univerze resnično avtonomne od državne regulacije in v tem smislu se morajo približati zahodnemu tipu uh, univerz in eh, ko bo tako, bo tudi Evropa imela več boljših univerz med prvimi dvajsetimi ali pa prvimi stotimi. Drži pa, res pa je, da ta šarm stare univerze, Humboldtove univerze še vedno živi, ki omogoča namišljeno avtonomijo, sicer eh, državno regulativo, ampak vendarle omogoča mirno življenje tako študentom, kako tudi profesorjem. Ampak brez brez nekega eh, večjega napora vseh ki so vključeni v univerzitetno življenje evropa ne bo presegla velikega eh, gapa velikega eh, razlike prepada med produkcijo univerzitetno produkcijo in tisto kar potrebuje ekonomija in družba. Hvala. Hvala. Der Kollege Biski. Hvala kolega Biski. Vielen Dank, Frau Vorsitzende hvala, gospa predsedujoča. Gospa ministrica, pozorno sem vam prisluhnil, imam vprašanje in pa prošnjo. Vprašanje je naslednje. Če recimo si ogledamo primer Štubici in pa Frankfurta na odre, to je, to je dober primer za izmenjavo na področju kulture. To ima Eh, pozitivne posledice tako za Polsko, kakor tudi za Nemčijo, torej ta program Viadrina. Potem drugo vprašanje v zvezi z umetnostjo. Oprostite, želel sem govoriti o izobraževalni strani. No, v glavnem Poljska ima zelo dobro izobraževanje na področju umetnosti, na področju glasbe. ali menite, da bi eh, Poljska lahko tukaj prispevala drugim državam nekaj, kar druge države nimajo? To sem želel vprašati. Gospod Kelly iz Irske, naslednji. Eh, Hvala. Tudi sam pozdravljam predstavnike polskega predsedstva. Prav gotovo bo njihovo predsedstvo zelo uspešno. Um, no š, Sam mislim, da dajemo preveč teže Erasmusu za vzhodne države. E, v glavnem je to program, ki je namenjen Evropski uniji in najprej moramo tukaj izkoristiti vse potencial, šele potem bomo lahko pogledali še čez naše meje. Potrebno je najprej narediti najprej vse za študente znotraj Evropske unije. Mislim, da je o tem govorila tudi ministrica. Potem drugič, strinjam se s tem, da je univerza težje reformirati kot pa rudarski sektor, naprimer, ali pravosodje. Ampak vseeno, univerze je potrebno reformirati. Potrebno je povečati konkurenčnost naših univerz. In če želimo zagotoviti vzajemno priznavanje kvalifikacij, potem moramo zagotoviti za to, da so tukaj spoštovani visoki standardi. V marsikaterih univerzah ni tako. Živijo v, živijo v nekakšnih slonokočenih eh, stolpih, eh, mislijo, da so najboljši, pa to niso. Drugič. Vsebina, vsebina mora biti primerna in o tem je vredno bi bilo bolje odločati zunanje gledano, ne notranje gledano. In še drugo, čas poučevanja. Um, pogosto študentom ni omogočeno, da se odločijo za raziskovalne projekte, otroci imajo tudi preveč uh, učnih ur v osnovni šoli, na to pa uh, imajo premalo ur v univerzah in to je potrebno uskladiti. Potem pa da tudi naše univerze v Evropi uspešne. Hvala. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować e, bardzo pani minister za wystąpienie. Hvala. Rad bi se zahvalil gospe ministrici za njen govor. strinjam se s tem, kako gleda na moč Evropskega parlamenta, na pomembnost odločitev komisije in pa parlamenta. Te odločitve so pomembne tudi za svet. Mm, gospa ministrica, vi ste bili poslanka tri leta, preden ste posla, postali ministrica na Polskem, ste bili torej z nami in upam, da bo to vplivalo na odločitve, ki bodo sprejete v svetu. Hvala za vašo izjavo, da želite zaščititi znamke, kot so Erasmus in pa drugi programi. Upam, da bo današnje zasedanje jasen signal za to, da je pomembna vsebina prav tako pa so pomembni tudi programi in njihova imena. In še nekaj. Seveda je težko reformirati visoko šolstvo. Ampak še zlasti moramo biti pozorni na to, kar je povedal gospod Fisas. Potrebno je povezati univerze z eh, poslovnim svetom, z gospodarstvom, potrebno pa je seveda pri tem ohraniti tudi avtonomnost univerz. Eh, seveda želimo, da so evropske univerze konkurenčne ne samo notranje gledano, ampak tudi nazaj gledano. Vemo, kako je pomemben seznam iz Šankaja in a, eh, dogoročno gledano je potrebno zagotoviti boljšo konkurenčnost. A, evropskih univerz. Naslednji govornik. Ja, strinjamo se s tem, da je visoko šolstvo pomemben del politike v Evropski uniji, ampak ambicioznih ciljev strategije 2020, zlasti ko gre za znižanje brezposobnosti mladih, ne bomo mogli doseči, če se ne bomo posvetili tudi poklicnemu usposabljanju in izobraževanju. Zanima me, če lahko Nekaj poveste tudi o poklicnem usposabljanju. Eh, tukaj imamo tudi program Leonardo da Vinci, ki zagotavlja mobilnost ne samo za univerze, ampak tudi za mlade ljudi, ki se poklicno izobražujejo. Tukaj obstaja veliko praktičnih problemov in zato so odgovorne predvsem države članice. Tega ne moremo urejati tukaj iz Brusla. Mislim, da bi morali da bi morali države članice bolje sodelovati med seboj, zato da bi odpravili praktične probleme v zvezi z Leonardom. Na ta način bi lahko bil program še bolj uspešen, kot je že. Ja, žal to ni naloga ministrice. To bi morali omeniti prej. Ampak eh, ministri so pripeljali toliko sodelavcev, da si bodo ti prav gotovo vse zapisali in sporočili na polskem. Gospod Takula, posem, bodite kratki. Ja, Hvala. Najprej se zahvaljujem ministrici za povedano. ko pomislim na evropske univerze, se mi zdi, da bi te morale biti zanimive tudi za zunanje študente iz ZDA, iz Azije, iz Avstralije in tako naprej. Tudi to je razlog za to, da univerze v Evropi postanejo bolj zanimive. Če želimo uresničevati Lizbonsko strategijo, če res želimo postati družba, ki bo temeljila na znanju, potem potrebujemo dobre univerze. Še enkrat bi izpostavil naslednje. Vsebina je bolj pomembna kot imena. To nam mora biti jasno. Sedaj v času polskega predsedstva imamo priložnost za to, da razvijamo nove vsebine in zato je potrebno poskrbeti. Ni nujno, da se na vsak način eh, oklepamo teh eh, imen. Že gospa Hol je govorila o tem. Eh, lahko bi tukaj ustvarjali novo dodano vrednost, lahko bi naprej razvijali te programe tudi ko gre naprimer za jezikovno izobraževanje. Potrebujemo nove vsebine, nove razvoje, nove programe, zato moramo biti odprti in se ne smemo na vsak način oklepati oklepati starih imen. Ja, žal mi je, minuta je res zelo kratka, ampak eh, kakorkoli upam, da bomo v času polskega predsedstva razpravljali tudi o vsebinah. Jaz sem ste imeli dve minuti, pravi predsedujoča. Gospod Nedelova je naslednja. Uh, pani ministrka, ďakujem vam pekne za vaše. Mm, hvala lepa, gospa ministrica, za vašo predstavitev. Predstavitev je bila zelo zanimiva dobre prednostne naloge imate, ampak no, ko govorimo o razvoju programa Erasmus, imamo še vedno probleme s financiranjem tega programa. Upam, da boste v času vašega predsedstva lahko izboljšali razmere programa Erasmus. Ne gre za pomankanje zanimanja med študenti, problem je predvsem pomankanje financiranja. še vedno si moramo prizadevati za to, da bi se kar največ študentov udeleževalo v teh programih. Potem, ko ste govorili o posodobitvah univerz, niste dovolj izpostavili vprašanja prepoznavanja kvalifikacije. In uh, tukaj ne govorim samo o tistih, ki prihajajo iz tujine, ampak tudi o tistih, ki prihajajo iz Evropske unije. Gospa ministrica, prosim, bodite kratki, kaj ti z nami sta še dva druga ministra. Te pitanja. Hvala lepa vsem za vprašanje. Um, nekatero vprašanja so se bila med seboj zelo podobno, zato bom skušala na vse odgovoriti skupaj. Najprej nekaj o programu Erasmus in o mobilnosti. gospod Kelly in gospa Nevedalova sta govorila o tem, da je potrebno razširiti Erasmus predvsem po Evropski uniji in da ni dovolj, da se sredotočamo samo na sosedstvo. Gospa Nedevalova je povedala, da potrebujemo predvsem več sredstev za to, da bi lahko financirali ta program. S tem se strinjam. Mislim, da bi lahko notranje gledano še bolj razvili program Erasmus. Lahko pa bi ga razvili tudi na tretji ravni, torej eh, tako, da bi nagovorili ne samo študente, študente na podiplomskem študiju, eh, ampak tudi tiste, eh, ki se odločajo za magisterski študij in pa za doktorski študij. in potem še nekaj o razširjenju programa za sosedne države. Tukaj ne gre samo za vprašanje bega možgano, ki so ga omenili nekateri poslanci. Gre tudi za to, da imajo nekatere države članice nekoliko šipkejše univerze kot druge. No, v glavnem pa je potrebno poskrbeti tudi za kroženje možganov um, študenti imajo možnost študirati v tujih državah. Bolonski proces je želel doseči to, da bi vsaj 20 odstotkov študentov lahko študiralo nekje drugje. To razširi študentom obzorja in ponudi nove kvalifikacije in pa nova znanja. No, zato si prizadevamo in dobro bi bilo, če bi tudi parlament začel razmišljati o kriterijih za program Erasmus znotraj Evropske unije, torej točk, tiste odstotne točke, ki jih želimo doseči. Še nekaj. Govorili ste o nečem, kar je za nas nekoliko um, boleče. Obstajajo ljudje, ki diplomirajo v svoji državi, na to se preselijo v drugo državo, potem pa lahko tam za diplomo delajo samo kot vozniki taksijev. In eh, o tem ste govorili poslanci, tudi gospa predsedujoča, torej ali pa v kakšni restauraciji eh, perejo posodo ali kaj takega. Um, in eh, Zato mislim, da je medsebojno prepoznavanje poklicnih kvalifikacij ena izmed glavnih nalog Evropske unije. To, me, eh, to vzajemno prepoznavanje kvalifikacij bo tudi predmet zakonodajnega predloga, ki ga pripravlja komisija za september. In že sedaj države članice začenjajo izvajati okvir evropskih kvalifikacij ki bo omogočal vzajemno prepoznavanje, ne samo diplom. Ne gre samo za medsebojno prepoznavanje nekega kosa papirja, ampak gre tudi za to, da je potrebno prepoznati določene usposobljenosti. Uh, Seveda ne moremo zagotoviti enake stopnje izobrazbe na neki pomembni veliki nemški univerzi in pa na neki majhni univerzi na polskem. Morda raven ni enaka, ampak potrebno je prepoznati vsaj eh, to kvalifikacijo. Gospa predsedujoča, koliko časa imam? Dlatega, dlatega. Ja, bom se raje posvetila odgovarjanju na vprašanje. No, v glavnem zato je tako pomemben ta okvir evropskih kvalifikacij. Poznamo bolonski proces, poznamo tudi njegove slabosti zaradi raznolikosti izobraževalnih sistemov v posameznih državah, članicah. Seveda ne bomo mogli vzpostaviti enega samega izobraževalnega sistema v celotni Evropski uniji. To vemo, ampak ker Poljska trenutno predseduje tudi bolonskemu procesu, bo skušala doseči pregled vsega dosedaj sprejetega in skušali bomo vzpostaviti koncept za medsebojno prepoznavanje diplom. Isto občasno pa bomo skušali doseči za to, da se posamezne univerze razlikujejo po tem, ali so tehnične univerze, ali se osredotočajo na humanistične vede, na umetnost ali na šport. Sedaj pa vprašanje gospoda Biskija o univerzi Vjadrina. Seveda bi bilo dobro, če bi imeli več takšnih pobud. Tukaj gre za skupni projekt dveh obmejnih regij. To je zelo dober projekt. Projekt Vjadrina je pomagala tako Polski, kakor Nemčiji, da sta podpisali številne izobraževalne in pa raziskovalne sporazume. Zato mislim, da je ta univerza zelo dober eh, primer tovrstnih pobud in da bi o tem morale razmišljati tudi druge države. Gre za kombinacijo sredstev iz strukturnih skladov, eh, regionalnih skladov strukturne sklade bi lahko uporabili za to, da bi se borili proti brezposelnosti ljudi, univerzitetno izobraženih ljudi. Ti se soočajo z uh, problemi, ne samo, ko idajo v tujino in tam postanejo taksisti, ampak imajo probleme tudi v lasnih uh, državah. Strukturnimi skladi bi lahko zagotovili investicije v, in znanstveni, v tehnične in znanstvene univerze tako da bi spodbujali študente, naj se odločajo za te discipline, ki jim bodo potem tudi lažje, omogočili lažje najti delovno mesto. No, na polskem nam je to deloma že uspelo, saj smo že dosegli večje število študentov na tehničnih univerzah, kot pa naprimer na pedagoških univerzah. Več študentov se torej sedaj uh, odloča za tehnične univerze in to je dobro. Vem, da mi ni uspelo odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Dobila sem tudi vprašanja v zvezi z uh, prilagajanjem potrebam. Uh, razmeram v svetu, potem vprašanje v zvezi z programom Marie Curie. Um, ta program se nam zdi zelo pomemben. Marie Curie je bila tudi poljakinja, mi jo kličemo Marie Skolovska Curie. In organizirali bomo tudi srečanje, ki bo posvečeno temu programu. Upam, da se bodo to vrstni programi še naprej razvijali. Ti programi se osredotočajo predvsem na raziskave. Pa še nekaj bi želela izpostaviti. Na univerzah in pa visoko, visokih šolah je pomembno tudi to, da spremenimo koncepte in pa metodologijo. Razmišljamo o programih, pa pri tem pozabljamo na metodologijo učenja. In to v današnjem svetu novih tehnologij, eh, ko bi to moralo biti eden izmed glavnih izzivov. Pa še zadnja stvar, ki bi jo želela omeniti, govorila sem o resolucijah eh, Evropskega parlamenta, da bi te morali poznati na vseh univerzah. No, eh, v zvezi s tem bi lahko organizirali tudi konferenco Eh, torej v zvezdi namravamo organizirati konferenco v Krakovu. Takšna konferenca so lahko dobra, dobra priložnost za izmenjavo, za izmenjavo izkušenj in praks. Takšno aktivnost kot predsedujoči svetu Evropske unije podpiramo. Pa še en stavek. V Evropskem parlamentu sem bila tri leta. Eh, takrat sem se pogovarjala s številnimi ministri, sem jim postavljala vprašanja, kako se to meni dogaja danes. In še zlasti se mi je zdelo zanimivo se sedaj znajti na drugi strani. Vaše delo je vedno dobro za Evropo in za njene državljane in upam, da bo naše sodelovanje v prihodnjih šestih mesecih dobro. Hvala. Hvala. Res je težko v tako kratkem času obdelati vse. Rada pa bi dala odgovor gospodu Keliju. Gospod Keli, dragi Šon, tema Erasmus je nekaj, če se ne smemo obravnavati egoistično. Erasmus je program Evropske unije in če se odeležujejo tudi sosedne države, potem morajo one plačati. Oni to plačajo deloma iz eh, sredstv predpristopne pomoči in drugih evropskih sredstev, ki grejo v sosedne države. Torej, to ne spreminja našega proračuna, ampak nam in njim širi obzorja. Torej, ne mislite tako na malo. Obdajajo nas prijatelji in če jih ne moremo vseh vključiti v Evropsko unijo, potem moramo vsaj skušati da jim po vseh poteh omogočimo dostop do naše kulture in izobraževanja. In tako to počnemo. Hvala lepa. Sedaj pa vašem kolegu, gospodu državnemu sekretarju Suhovskiju, ki nam nadomešča svojega zdravnika, ki je zbolel. Izvolite ampak se moramo res držati časov, drugače nam ne bo uspelo. Uh, Besedo dajem gospodu Suhovskiju. Vaš šef je pa Zdrojevski, ki pa je zbolel, ne? Izvolite. Šanovni panstvo, dišaj z tega. Spoštovani gospe in gospodje, pravzaprav bi prednostne naloge polskega predsedstva na področju kulture morale biti predstavljene strani gospoda Zdrojevskega. Vendar pa je nesrečni dogodek vodil do tega, da se je znašel v bolnici. Lepo vas pozdravlja vse tukaj v Evropskem parlamentu. Spoštovana sva predsednica, gospe in gospodje, poslanci, v veliko čast mi je, da lahko danes tu nastopim in vam predstavim prednostne naloge polskega predsedstva na področju kulture in audiovizualne zadeve. Ena od prednostnih nalog polskega predsedstva na področju kulture bo vloga kulturnih kompetenc in kreativnosti pri spostavitvi intelektualnega kapitala v Evropi. To je tesno povezano z eno od horizontalnih prednostnih nalog predsedstva, namreč intelektualni kapital. Tu se opiramo na pobude sektore za izobraževanje, za izboljšanje osrednjih kompetenc, kot je tudi kulturna raven. Intelektualni kapital je nematerialni ver, je pa ver za bodočo blaginjo. Če bo Unija tudi v prihodnosti želela biti kreativna in inovativna in dosegati ambiciozne cilje, naprimer cilje strategije Evropa 2020 za rast in zaposlovanje, potem moramo v celoti izčrpati naš intelektualni kapital. To je naša skupna naložba v prihodnost. Kulturna kompetenca to zadeva tako posameznike kot celo družbo sposobnost kreativnega in inovativnega razmišljanja je pomembna ne le za tiste, ki so aktivni v umetnosti, ampak so pomembni tudi za gospodarstvo in poklicno življenje. Dovolite mi, da vam navedem nekaj primerov. Obstajajo primeri za to, da otroci, ki, so, ki se odeležujejo pouka oziroma delavnic gledališča, da so bolj komunikativni, da bolj razumejo druge vidike, kot eh, pa otroci, ki imajo pouk v običajnih razredih. Te, ti otroci bodo že k malu razumeli, da jim te kompetence tudi omogočajo dodatne možnosti v poklicnem življenju. Polsko predsedstvo predlaga, da se na novembrskem svetu sprejmejo sklepi, v zvezi z povezavo energije na eni strani, oziroma kulture na eni strani in pa mladimi inovacijami in raziskavami na drugi strani. Okvarjali se bomo tudi z vprašanji, kot je zmanjšanje šolskega osipa z kulturnimi in kreativnimi dejavnostmi z namenom izboljšanja zaposljivosti tistih, ki že imajo neke kulturne sposobnosti gre tudi za netehnološke inovacije in pa financiranje kulture v okviru bodočih programov Evropske unije. Spoštovani gospe in gospodje, zagotovo se še dobro spominjate razprave o evropski kulturni dediščini in o znaku dediščine. Polsko predsedstvo namerava to spremeniti v vodilno pobudo in zahvaljujemo se mađarskemu predsedstvu, saj smo lahko dosegli dogovor ravno o tej odločitvi. Na zvezi s tem se zahvaljujem gospe Kruzoli Baljadeli, poročevalki in pa tudi gospe Doris Pak, predsedujoči temu odboru za odlično sodelovanje za besedilo smo uspeli doseči politični kompromis. Formalno delo za običajni postopek odločanja pa še poteka. 18. julija bo potekala prva obravnava, parlament pa bo potem prejel besedilo v začetku septembra. Pomembno je, da zadevo hitro zaključimo, zato da jo bomo lahko sprejeli še v letošnjem letu med polskim predsedstvom. Na svetu bomo tudi se lotili razprave o imenovanju strokovnjakov za izbor in nadzor v okviru znaka kulturne dediščine. Imenovalo se bo 13 članov, 4 od tega bo imenoval svet in skrbeli bomo za to, da bodo kriteriji za izbor te žirije v skladu z odločitvijo in da bo to upošteval tudi svet. Gospe in gospodje, na področju kulture primankuje dobrih in primerljivih statistik in to je velika ovira za izboljšanje učinkovitost oziroma sploh za preverjanje učinkovitosti kulturne politike. Da bi lahko gotovili učinke kulture in pa tudi prispevek kulture pri Evropi 2020, da to sploh lahko vrednotimo, potrebujemo neke vrednosti in statistične vrednosti. Brez dokazil o pomenu kulture bo vse skupaj ostala le prazna beseda. In vemo, da se obljube ne izpolnjujejo vedno pri oblikovanju politik in pri sprejemanju odločitev. Parlament, svet in komisija so večkrat opomnili, da so takšne statistike potrebne in da je treba izoblikovati neko statistiko za kulturni sektor. Zato je Eurostat leta 2009 sprožil projekt za kulturne statistike SNET kultur. To, kultura, to bo zagotovilo statistični okvir, ki bo oktobra 2011 na konferenci ob koncu leta do oktobra predstavljena. Ta okvir bo treba potem tudi uresničiti in zato bo treba začeti razpravo o tem, kako se bodo dela nadaljevala, dela, ki so se začela za SNET kultura. Zato predsedstvo predlaga ministrom za kulturo, da obravnavajo to vprašanje statistike v kulturi v novembru na svetu. Pripravljeni smo tu poslati močan političen signal, ki bo pokazal, da je na tem področju potrebno še več dela. Spoštovane gospe in gospodje, sodelovanje z državami vzhodnega partnerstva je za nas geopolitična prednostna naloga predsedstva. Na kratko bi vam želel predstaviti najpomembnejše dogodke v povezavi z vzhodnim partnerstvom, ki smo jih načrtovali za naslednje pol leta. V za preteklem tednu je v Varšavi potekala konferenca s temo vzhodna dimenzija mobilnosti. letu so organizirala štiri polska ministrstva skupaj z komisijo. Glavni cilj je bila krepitev mobilnosti na področjih izobraževanja, eh, raziskave in kultura in tudi mlade in šport. Sodelovali so člani Evropske unije, države vzhodne Evrope in pa Južnega Kaukaza. Rezultati konference so pomemben prispevek za vrh vzhodnega partnerstva, ki je predviden konec septembra. Tu bomo lahko razpravljali o novem razvoju vzhodnega partnerstva in rezultati bodo predstavljeni prek državljanskega foruma, ki je načrtovan konec novembra. Rezultate bodo tudi predstavljeni na srečanju zunanjih ministrov decembra z zunanjimi ministri vzhodnega partnerstva. Upam, da bodo vsi dogodki in pobudi koristili vzhodnemu partnerstvu. Sodelovanje z to regijo bi se moralo na ta način okrepiti in upam, da bo to prispevalo tudi k temu, da bodo programi lahko odprti za te države, torej države vzhodnega partnerstva. Sedaj pa nekaj o naših prednostnih nalogah na področju audiovizualnih zadev. Tu je zelo pomembna tema digitalizacija in zaščita kulturne dediščine. Mislimo, da je digitalizacija in ohranjanje naše kulturne dediščine zelo pomembno, zato da bo ohranjeno za naše naslednje generacije in to mora biti nujnost za vse države in vse družbe. Nove digitalne tehnologije nam ne omogočajo le digitalizacijo knjig ali eh, fotografij ali glasbe, ampak omogočajo tudi, da imajo evropejci in vsi prebivalci sveta hitro dostop do teh umetnin želimo razširiti možnosti uporabnikov teh digitalnih storitev. Gre tudi za komercialno porabo in pa individualno rabo teh um, knjižnic. Digitalna doba pa seveda odpira tudi vprašanje po vlogi kulturnih institucij, ki omogočajo stik z kulturno dediščino. Zato je komisija leta 2010 ustanovila odbor modrecev s ciljem, da se ukvarja z temo digitalizacija. Januarja je, bil je bilo predloženo poročilo Nova renesansa z priporočili v zvezi z digitalizacijo, z spletnim dostopom do kulturnih dobrin in z ohranitvijo kulturnih dobrin v naši dobi. Nadaljna prednostna naloga je Evropska digitalna knjižnica Evropejana in njena prihodnja vloga pri stvaritvi digitalne pokrajine. Seveda se bomo ukvarjali tudi tudi z osiratelimi deli, ki imajo pogosto tudi audio ali audiovizualni značaj. Če nam bo uspelo hraniti našo dediščino tudi v povezavi z Evropejano, bo do številna dela, ki doslej niso bila znana, v prihodnosti laže dostopna. Polsko predsedstvo predlaga da se tema digitalizacija in zaščita kulturne dediščine predvsem z ozirom na audiovizualno vprašanje in eh, dediščina filma, da to postane tema pristojnih ministrov na neformalnem srečanju, ki je načrtovano za 9. september v Vroclavu. Potencial digitalnih arhivov, kot je Evropejana, za koriščenje kreativnosti in izobraževalnih ciljev bo tema konference strokovnjakov Julija v Varšavi. Nameravamo pripraviti sklepe svetov za varstvo mladoletnih v digitalnem svetu. V zvezi s tem je komisija predložila poročilo za uresničitev dveh oziroma izvajanje dveh priporočil iz let 1998 in 2006. Cilj teh priporočil je bil zvišati raven zaščite otrok in mladostnikov. Digitalna doba je prinesla številne temeljne spremembe, korenite spremembe, audiovizualnega sveta. Mladi in otroci imajo lažji dostop do teh tehnologij, že od malega imajo dostop do interneta, na internetu se igrajo, poslušajo glasbo, iščejo informacije za to, da lahko opravijo svoje domače naloge. In eh, seveda so tudi v stiku s svojimi prijatelji socialne mreže so zelo priljubljene v, pri otrocih v celi Evropi. Skoraj 40 odstotkov otrok od 9 do 12 in skoraj tretjina starostne skupine 13 do 16 let imajo profil na takšnih portalih. Otroci tudi veliko gledajo televizijo, ki je sedaj v konkurenci z internetom in nudi ponudbo s, tipko, s pritiskom na tipko. Torej lahko gledalec odloči, kdaj bo kaj gledal. In mladi in otroci m, pogosto ne vedo, kakšne nevarnosti prežijo na spletu. Zato jih je treba posebej zaščititi kontrola strani staršev, med, medijsko izobraževanje, digitalna varnost, sistemi filtriranja in tudi telefonske številke za klic v sili so ukrepi, ki jih je predvidelo polsko predsedstvo za to, da se poskrbi za to, da se izboljša zaščitna raven za mlade in otroke. Spoštovani gospe in gospodje kot je to povedala že en od poslank in kot je bilo tudi že slišati iz razprave, se bomo morali opreti tudi na programe, kot je Media Mundus in druge medijske programe, kajti to so pomembni programi na področju kulture, medij in audiovizualna vprašanja. V tem letu praznujemo obletnico obstoja programa za medije, ki je namenjen evropskim kinematografom in vemo, da je tudi ta sektor za Evropo zelo pomemben. Program medija je znana blagovna znamka tudi med evropskimi obiskovalci kinematografov. Tudi program kultura je zelo znan na področju interesentov. Vemo, da na teh dveh sektorjih imamo program, lasten program in pa sredstva. To pa je vodilo do tega, da so dejavnosti Evropske unije postali bolj prepoznavne. Tudi s pomočjo programov za države izven Evropske unije. Program Kultura in pa programa Media in Media Mundus. Uh, se bosta zaključila leta 2013. Komisija mora za naslednjo finančno obdobje do konca predložiti predloge do konca tega leta. In treba je spomniti tudi na to, da bo pri pogajanjih za te programe potrebna tudi razprava o večletnem finančnem okvirju do leta 2020. Polsko predsedstvo je prepričano, da kulturne in audiovizualne dejavnosti sodijo v osrčje evropskega političnega projekta. Zato je pomembno, da si vsi prizadevamo za to, da bomo podprli kulturo in medije. Naprimer tudi v okviru programov kultura in medija. Seveda pa morajo biti finančna sredstva dovolj visoka za doseganje teh ambicioznih ciljev. Gospe in gospodje, ob koncu bi se prisrčno zahvalil tudi mađarskemu predsedstvu za njihovo dobro upravljeno delo pri krepitvi vloge kulture v okviru strategije 2020. Hvala pa tudi za delo v zvezi z evropsko dediščino, znakom evropske dediščine. Zahvaljujem se tudi partnerjem Danski in Cipru za podporo in sodelovanje pri pripravi delovnega programa za 18 mesecev našega trio. Obetam si dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom, zato da bomo lahko izpolnili našo nalogo. Tu računam z vašo podporo. In eh, seveda vas prisrčno vabim na številne kulturne prireditve, ki jih bomo organizirali v okviru našega predsedovanja. Naprimer, bo to kultur, Evropski kulturni pro, eh, kongres v Vroclavu. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, gospod minister. Hvala, oziroma gospod državni sekretar, da vi prijavi k besedi ima gospod Kavada. Merci, euh, Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod eh, minister, samo eh, besedico. Eh, veseli smo, da država, ki ima tako bogato kulturno tradicijo, da lahko vodi evropsko kulturno politiko. Torej, imam pa vprašanje, ali zakonodajni predlogi v zvezi z večletnim eh, programom za kulturo in medije, ki jih ga je parlament eh, lani pregledal, ali ga bomo dejansko dobili to jesen. Mi vemo, da večletni program poteče leta 2013 in Eh, pomembna je tudi priprava takega poročila in to traja tudi dolgo. In mene sedaj seveda zanima, ali imate kakšno agendo, kdaj boste pač to predložili parlamentu in potem me pa tudi zanima, kaj menite o programu medija, ki bi bil del programa za kulturo eh, in eh, To bi bilo pač eh, na mesto posebnega programa za medije. Hvala lepa. Ďakujem vám pekne. Pán štotný tajomník, nasledná govorca Slováške. Spoštovani gospod minister oziroma državni sekretar, hvala, da ste prišli. Ministru želimo, da bo kmalo okreval. Zelo mi je všeč program predsedstva in vaši predlogi so res zelo ambiciozni. Upam, da jih boste lahko uh, izpolnili in da boste lahko dali dober zgled. Pogosto je namreč tako, da se v časih krize pogosto lotimo um, varčevanja ravno na tem področju. Govorili ste o evropejani in o tem, o tej digitalni knjižnici in upam, da ste resno mislili, kar ste v zvezi s tem povedali. Zanima me, kakšni so vaši konkretni načrti. Pravite, da je digitalizacija tudi stvar držav članic. Kaj konkretno načrtujete za to, da bodo tukaj doseženi napredki? Slišali smo tudi predloge in uh, naš odbor zelo ceni nagrado Lux. Slišali pa smo predloge, da bi se to nagrado tudi ukinilo. Uh, In uh, upam, da boste upoštevali tega, da to ne bo kinjeno. Hvala. No, takoj naj to povem, da je nagrada Lux nekaj našega in da nima nobene veze ne z svetom, ne z komisijo. To je naša zadeva. Hvala lepa, gospod Takola. Hvala, spa predsednica. V imenu skupine Alde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 kulturno tradicijo in kulturno dediščino. Vseeno pa je treba določiti prioritete, kajti obstaja tudi svetovna dediščina kot UNESCO in sedaj imamo tudi naš znak kulturne dediščine. Pristopi so različni in mislim, da je nujno postaviti prioritete zato da bo tudi Evropa pridobila dodano vrednost. Včasih imamo občutek, da pri teh projektih za njimi tiči več navdušenja kot pa rezultatov. Seveda je zelo pomembno za turizem in evropsko identiteto in tako naprej. Potem pa je tu še vprašanje digitalnega notranjega trga. To je zelo pomembno področje. In tu bi morali skušati najti nova sredstva, zato da bo evropska kultura lahko doživela prodor pri digitalnem trgu. Mislim, da potrebujemo nek zagon za to, da bodo te digitalne vsebine lahko bolj prosto se širile čez eh, meje. Mislim, da je res pomembno, da digitalni trg tu res pospešimo in spravimo naprej. Hvala. Eh, Panie ministrze, chciałbym ogromnie podziękować za e, bardzo, bardzo Hvala lepa, gospod minister, za vaš zelo ambiciozni program na področju kulture, ki ste nam ga pravkar predstavili. Rad bi posredoval tudi želje gospodu Zdrojevskemu, ki je izdelal ta ambiciozen načrt in ki bo tudi uresničen na konferencah v naslednjih šestih mesecih. Septembra bomo šli v Vroclav in se tam udeležili Evropskega kulturnega kroga. Z največjimi intelektualci Evrope se bomo pogovarjali o ulogi kulture v Evropi in to je možnost nadaljevanja te razprave. Hvala za to, da ste pozvali k temu, da je treba v osredje postaviti tudi kulturno izobraževanje. Vprašanje audiovizualnosti in pa kinematografov je pomembno. Treba je upoštevati vse vidike in v te kulturne kompetence mora imeti vsak državljan. In to je prav tako je, je to zelo pomembno in dobro bi bilo, če bi to spoznali tudi drugi ministri. Kaj ti razen v Franciji pravzaprav kulturno izobraževanje sploh ne obstaja in zato mi je zelo všeč, da ste omenili to. Te pa še nekaj vprašanja ali morda predlog. Rekli ste, da je treba medije in kulturo gledati ločeno. To je zelo pomembno za tiste, ki koristijo te programe. Oni želijo, da se programi ne združujejo. To, če se karkoli spreminja, se mora spremeniti počasi. In vaša vloga pri tem je zelo pomembna, kajti ti programi so pred velikimi izzivi, predvsem v povezavi z vsem tem, kar se dogaja in se bo dogajalo na audiovizualnem področju, torej digitalizacija in tako naprej. Zato je pomembno, da stojimo ob stranim tistim, ki ustvarjajo v kulturi. Smo pred velikim izzivom, gre tudi za varstvo avtorskih pravic, tako da se ščiti avtorje in njihova dela. Rad bi vas podbudil, da pri razpravi tudi z drugimi ministri ohranite svojo trdo stališče, da ne dopustite, da se bodo programi združevali. Hvala. Gospod Keli. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil ministru za njegove zelo inteligentna stališča, ki jih je podal v zvezi z kulturno dediščino, digitalizacijo, socialnimi mrežami in tako naprej. Omenjal je tudi statistiko in pa pomen vrednotenja, kar je zelo pomembno. Zanima me, ali je tu že kaj razpoložljivo, ali obstajajo podobne statistične raziskave na drugih kulturnih področjih. Potem še nekaj omenili ste. vzpostavitev oziroma sklic eh, tako imenovane skupine modrecev, ki naj bi tudi se ukvarjali z digitalizacijo. In tu me zanima, ali je v tej skupini modrecev tudi kakšna ženska. Predsednica govori brez mikrofona in tolmači ne slišimo. Hvala. Tudi jaz bi pozdravil ministra oziroma državnega sekretarja. Kratko vprašanje. Žal niste nič omenili hiše evropske zgodovine. To je parlamentova stvar, to nima veze z svetom in z komisijo. No, hvala, ampak želim si vseeno neko mnenje v zvezi s tem. Hvala. Gospod državni sekretar, izvolite. Gospod in gospodje, Res je. da pri združevanju programov ali ne, smo seveda zelo natančno prisluhnili temu, kar je bilo povedano in tudi sam imam veliko izkušenj na tem področju. Mislim, da smo istega mnenja. Programi, ki dobro delujejo na področju kulture, kot je naprimer kultura ali pa medija ali pa tudi medija Mundus, imajo blagovno znamko, ki so, si jo, doseg, ki so jo dosegli. In pomembno je to ohraniti, to so programi, ki odlično delujejo. Če nek producent pripravi proračun za nek film, mu pri tem pomagajo tudi ti programi, kajti s tem ima neko blagovno znamko, priznanje, možnosti izobraževanja in tako naprej. In to vodi do tega, da se krepi evropski kino, za kar nam tudi gre, konec koncev. Nova imena ali pa spreminjanje nečesa, kar je dobro, je vedno tvegano. Sveda bomo najprej počakali na predloge komisije, ampak lahko vam že sedaj povem, da se pridružujem tistim, ki pravijo, da so ti programi pomembni in v tem duhu bomo tudi nadaljevali. To gre za dobre blagovne znamke, ki delujejo in ne smemo zadev kar spreminjati, če dobro delujejo. Kajti pogosto je izboljšava sovražnik dobrega. Gospa Nevedalova je omenila Europeano. To je seveda zelo zanimiv projekt. V nekem trenutku se je Evropa zelo emocionalno posvečala temu projektu, ampak stvar je taka, da kot kulturni minister imamo pravka tudi z avtorskimi pravicami in z vsemi temi projekti, ki so povezani s tem, da se ustvarjajo skupne knjižnice in skupne arhive, kjer so dela združenja. In tu je, se vedno pojavi težava avtorskih pravic in pravic, ki so s tem povezani. Če želimo dobro izpeljati Evropejano, potem moramo razmišljati tudi o financiranju tega projekta. Potem, zato da bo ta projekt lahko dobro deloval med našim predsedovanjem, nam gre tudi za to, da izvajamo direktivo o osirotelih delih. To je neka ključna direktiva za vse projekte, kot je tudi Europeana. Če gre za digitalizacijo del in za to, da so ta dela potem na razpolago, je to ključnega pomena oziroma da so dostopna. Vprašanja ki so povezana z avtorskimi pravicami, so izziv, ki pa se mu bomo seveda posvetili. Tudi gospod Takula je omenil to temo. Pridružujem se tudi temu, kar je povedala gospa Pak. Pa še nekaj. Evropski znak kulturne dediščine. To je evropska blagovna znamka in seveda imamo tudi kulturno dediščino UNESCO, ampak pomembno je, da imamo evropski znak kulture. Gre za, da, za to, da bo to močen znak in to je seveda dobra pobuda. Gre za to, kaj želimo tudi početi s tem. Če želimo evropski znak dediščine, potrebujemo najprej odlične strokovnjake, ki bodo v tej kulturni krajini našli neko modro zamisel za to idejo kulturnega znaka. Kajti ta znak morajo dobiti le najboljši objekti, ki morajo biti nek zgled in ki združujejo Evropo. Torej moramo najti dobro idejo, po kakšnih kriterijih bo iz, bodo izbrani, izbrane objekti, ki bodo potem prejeli ta znak Evropske kulturne dediščine. Potem pa kar se tiče. tudi tega je pomembna geografija, vendar pa ne smemo pozabiti tudi kakovosti. Pa še nekaj. Problem, ki ga moramo vedno znova omenjati. Na eni strani je mit o ustanovitvi Evrope svoboda, na drugi strani In to se je tudi pokazalo v tem digitalnem času, pa je tako. Da imamo danes opravka z tradicijo, ki predvideva tudi varstvo avtorskih pravic. Torej, avtor mora biti edini imetnik pravic pri njegovem delu. In tu ni nobene alternative. Vse ideje, ki so smerjene k temu, da se doseže neko dodatno vrednost, ne smejo iti na račun avtorskih pravic. Treba torej najti neko rešitev, ki bo v interesu avtorjev. zato da se bo omogočilo čim širši dostop do njihovih del. Ideje obstajajo, vendar jih je treba preučiti. Zato, da se bo lahko upoštevalo prednostno zapoved, namreč da je avtor edini imetnik avtorskih pravic. Omenil sem tudi varstvo mladih in otrok na spletu, to je veliki ziv. In morda bi tu morali pripraviti katalog eh, varnih del. Po drugi strani pa tu ne smemo preveč posegati po pravicah državljanov. Gospod Boris, tudi vi ste imeli nekaj pripomp in res je tako, ko razmišljamo o programih je pomembno, da zadeve spreminjamo počasi in da zadev ne premetavamo vseh naenkrat. To smo povedali že večkrat. Potem pa še eno vprašanje sem prejel v zvezi z statističnimi podatki. obstajajo študije, tudi na polskem. In eh, v teh študijah je pač gre za to statistiko. Potem smo prejeli tudi vprašanje v zvedi s kulturnim izobraževanjem. Uh, No, to je pri nas podvrženo Ministrstvu za šolstvo in imamo predvsej dober sistem v celotnem, eh, v celotnem postopku izobraževanja. Je to podvrženo Ministrstvu za šolstvo in zato imamo tudi nek zelo koherenten sistem pri kulturnem izobraževanju. To pa vodi do tega, da lahko izobrazimo odlične glasbenike. V Bozarju lahko trenutno si ogledate odlično razstavo polskih umetnikov. To so vse absolventi naše umetnostne akademije. In tu, to je res tema, ki nam je zelo pri srcu, torej kulturno izobraževanje. In gospa predsednica, mislim, da sem s tem odgovoril na vsa vprašanja. Uh, yeah, Kunc. Hvala lepa. Mi vemo, eh, koliko umetnosti iz Polske smo dobili in lahko uživamo v njej. Predlagam, da greste v bozar. Danes večer je otvoritev. Jaz bom šla tja. Eh, mislim, da se dejansko splača. Eh, hvala lepa za vaše besede. Rada bi opozorila še na nekaj naše zgodnje opozorilo, naš alarm eh, glede programa Media je eh, pripeljal do tega, da medija ni izginil, imeli bomo program medija. Eh, o tem sem včeraj govorila s komisijo, torej lahko smo pomirjeni. To, kar se dela v kreativnih predstavah, bo zavarovano, dobili bomo več denarja in eh, zagotovljena je tudi vidnost eh, in prepoznavnost eh, in mi vsi vemo, kako pomemben je program medija. Ni se nam treba veliko boriti. Včeraj zvečer sem gospodu Tušičskemu povedala, da se ne more zgoditi, da pride novembra, nam predložijo programe in rečejo, uh, sprejmi, če ti paše ali ne. Uh, Eh, in mislim, da bi bilo, če bi neformalno že vnaprej dobili informacije, nekako je to eh, sprejel, ne vem, ali bo se tega držal. Upam, da je to eh, v njegovem smislu, kajti sicer se bomo tepli ob koncu leta. Hano, mislim, da je že omenil, da te teme eh, niso tako pomembne. No, Hano, tudi tebe bomo prepričali. Hvala lepa, gospod minister. Sedaj pa naslednji minister, minister za šport. Hvala lepa. Wir haben jetzt unter uns den Minister für Sport. Med nami je sedaj minister za šport in turizem, gospod Girš. In mi vemo, da je gospod Fisas eh, predložil poročilo o temi šport, se pravi, imeli bomo odlično izmenjavo. Hvala lepa, dobrodošli. Ready, Če ste pripravljeni, gospod minister, je beseda kar vaša. Šanovna pani predsednica, šanovni. Da, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci v tem eh, odboru. Vesel sem, da vam lahko predstavim prednostne naloge eh, polskega predsedstva na področju športa in poznaje bom seveda tudi z veseljem odgovarjal na vaša vprašanja. Torej, vem, da se parlament zanima za uh, temo športa in uh, eh, polsko predsedstvo in tudi jaz osebno se bomo zauzemali za dobro sodelovanje med parlamentom in svetom, kajti to dobro sodelovanje je eh, privedlo do napredka na področju politike eh, Eh, športa. Torej, objavljeno, je, objavljeno je bilo sporočilo o eh, usmeritvah na področju športa, to je storila komisija in potem je pa svet pripravil program dela za naslednja tri leta, kjer so določene prednostne naloge in ukrepi. Polsko predsedstvo bo sodelovalo s komisijo, državami članicami. Zato, da ta delovni načrt za šport tudi uresničimo. Za razvoj športne politike bo pomembno tudi poročilo parlamenta. In Santiago Fisas je poročevalec. E, to poročilo sem že pogledal in mislim, da je to poročilo pomembno za to, da športu zagotovi močan položaj v primerjavi z drugimi politikami. E, delovni načrt evropske unije je tudi Eh, podlaga za prednostne naloge polskega predsedstva, ki hoče razvijati nove prednostne naloge na področju športa. Zato, da bi ta načrt eh, uresničevali v naslednjih eh, šestih mesecih, se bomo posvetili trem aktualnim temam. Najprej ogrožanje iskrenosti v športu, potem financiranje športa in potem pa športna politika na podlagi gospodarskih podatkov in dejstev. Evropska unija mora zlasti zagotavljati izobraževalne naloge športa in šport za vse. Vrednote eh, športa same po sebi ne zadoščajo, če začnemo dvomiti o iskrenosti, poštenosti v uh, športu. In eh, to je tudi uh, prednostna naloga našega eh, predsedstva, se pravi eh, boj za poštenost v športu. In šport je seveda tudi gospodarski dejavnik, zagotavlja prihodke in koristi tudi proračunu držav članic. Vemo, da imamo obsežen program na področju športa, ki pokriva mnoge uh, Eh, vidike in na določene se želim osredotočiti. Prva prednostna naloga se pravi eh, ogrožanje poštenosti v športu. Ko smo se lotili te teme, smo eh, v mislih imeli zlasti dva problema. Najprej tako imenovani match fixing, se pravi, eh, Eh, dogovorjeni izidi, eh, ponarejanje izidov in doping. To je seveda veliko ogrožanje za športni duh. Potem manipulacija igr, korupcija in športne stave eh, so seveda velik problem internetne stave in športne stave eh, so bile dosti krat povezane s škandali, ker je pač prihajalo do manipulacije izida, tekem in podobno. In zaradi tega eh, ne želimo, da bi športni duh eh, postavili pod vprašaj, da bi fair play postavili pod vprašaj in zaradi tega je zelo pomembno, da se borimo proti korupciji v športu seveda je treba zagotavljati avtonomijo športnih organizacij in načela dobrega upravljanja v športu. Dobro upravljanje bo igralo tudi vlogo pri neformalnem eh, svetu za izobraževanje in šport, eh, ki bo potekal novembra. E, in potem pa še nekaj o match fixingu o manipulaciji igar. Na novembrskem svetu želimo dati politični signal, ki naj bi vseboval naslednje elemente. Želimo pozvati vse države članice naj goljofije v športu opredelijo kot kaznivo dejanje v svojih kazenskih zakonikih in eh, sprejmejo najpotrebne ukrepe za preprečevanje takih kaznivih dejanj. Želimo izboljšati tudi mednarodno sodelovanje policije, zato da bi eh, na ta način razkrili goljufije in manipulacije igr. Eh, organi kazanskega predlo, pregona naj bi tesno sodelovali športnimi organizacijami in Eh, prejemniki športnih stav. Treba je seveda tudi določiti sankcije. Eh, treba je podpirati športne organizacije, športna združenja pri razkrivanju goljufij. Eh, zaščite intelektualne lastnine v športu bo tudi tema. To ne gre samo za zagotavljanje prihodkov, gre tudi za preprečevanje goljufij. Države članice bomo pozvali, naj se zauzemajo za to, da eh, bodo eh, vsa spo, športna združenja eh, obveščena o razkrivanju manipulacij. Trio eh, predsedcev bo delal s komisijo in z športnimi združenji. Zanašamo se tudi na sodelovanje parlamenta in sodelovanje z vašim, eh, z vašim odborom. Eh, drugi problem v zvezi s poštenostjo pri športu je doping. Doping je preprosto goljofija. Goljofija pri športu in krši načelo eh, fair poštene igre. To zadeva amaterski in profesionalni šport. Doping je seveda nekaj, kar uh, je povezano z različnimi zakoni. Naprimer, imamo tu povezavo z zakonodajo o varstvu podatkov, potem s prostim pretokom. Doping v športu moramo uh, zatirati skupaj z vado in pomembno je, da se na mednarodni ravni uh, Eh, zauzemamo za to, da bi okrepili glas vade. Polsko predsedstvo želi pripraviti kodeks vedenja za to, da bi tudi Evropska unija imela neko skupno stališče v vadi in zastopstvo Evropske unije v vadi naj bi se okrepilo. Tu gre naprimer za podaljšanje eh, mandata, zato da bi bila zagotovljena večja kontinuiteta in podobno. Potem nadaljna tema je socialna oziroma družbena razsežnost športa. Šport je tudi povezan z eh, dejavnostjo in delom prostovoljcev. Šport eh, zagotavlja družbeno uh, povezanost in integracijo. In tu je seveda zelo pomembna dejavnost prostovoljcev. Eh, svet bo pripravil določene sklepe, ki naj bi bili sprejeti novembra in s temi sklepi želimo pozvati države članice naj storijo več za to, da izboljšajo pogoje za prostovoljce v športu, in zagotovljeni naj bi bili tudi določeni projekti eh, za eh, prostovoljce in treba je tudi priznati kvalifikacije, ki jih nekdo pridobi v okviru prostovoljne dejavnosti. In to je seveda tudi eh, nekaj, kar sodi v okvir Evropskega leta prostovoljstva. Prostovoljstvo v športu ni zgolj v času predsedstva naša prednostna naloga. Mi pripravljamo Evropsko prvenstvo v nogometu za leto 2012 in ta prireditev eh, bo eh, uspešna samo, če bomo privabili dovolj prostovoljcev. In to bo seveda tudi vplivalo na vsakodnevno delo klubov in to je tudi velik izziv za prostovoljce, e, taka prvenstva privabijo nove prostovoljce. E, med našim predsedstvom nameravamo organizirati tudi določene konference, nekatere želim posebej izpostaviti. V začetku julija bo e, konferenca o vzhodni mobilnosti, o vzhodni razsežnosti mobilnosti. Tu gre za spodbujanje evropskega duha in spodbujanje eh, povezav z državami vzhodnega partnerstva. 18. julija bo v Vroclavu konferenca eh, z naslovom Iste možnosti zaradi športa, to je del socialne politike in šport bomo tu obravnavali kot dejavnik za boj proti izključevanju iz družbe in več eh, oseb, več ljudi naj bi na ta način ponovno vključili v družbo, se pravi s pomočjo športa in šport je tudi eh, skakalna ponjava za eh, eh, napredovanje v družbi in mi bomo imeli tudi nek seminar o tem, kako Eh, se lahko prostovoljci, ki so sodelovali pri velikih športnih prireditah, kako se angažirajo tudi znotraj svojih športnih klipov. Torej, prisrčno vas vabim na te konference. Eh, potem pa še nadaljna prednostna naloga, se pravi športna politika na podlagi eh, gospodarskih podatkov. Šport je gospodarski dejavnik, na to dosti krat pozabljamo in v teh težavnih časih je Poljska rekla, da moramo razvijati tudi ta vidik športa, se pravi gospodarski potencial športa. Mi želimo pokazati, da moramo šport financirati tudi na evropski ravni, pa ne samo zaradi eh, socialne kompetence in izobraževalne kompetence, temveč tudi zaradi tega, ker je šport eh, gospodarski dejavnik. Mi eh, se bomo ukvarjali tudi s prenosi eh, športnih prireditev, satelitskimi prenosi. To smo nekoč že predstavili in izračunali. Mi smo sešteli prihodke v športu in ugotovili smo, da eh, šport prispeva kar 2 odstotka k BDP-ju. In To bomo predstavili tudi na neformalnem srečanju ministrov. Pa še nekaj je pomembno. Uh, vpliv velikih športnih prireditev na gospodarstvo. Predstavili bomo, uh, kako je vplivala priprava Evropskega prvenstva 2012 na ev polsko gospodarstvo. In če govorimo o gospodarskem vidiku športa, moramo govoriti seveda tudi o financiranju športa v Evropski uniji. Mi vemo, da moramo upoštevati šport v okviru večletnega finančnega okvira in sicer seveda tudi v obdobju 2014 do 2020. Upam, da bo dobro sodelovanje med svetom, komisijo in Evropskim parlamentom privedlo do tega, da bo se okrepil eh, položaj športa. S tem sem predstavil naš program in mislim, da bomo uspešni le, če bomo vsi sodelovali, države, članice, komisija in seveda predvsem eh, Evropski parlament in če bomo vsi igrali v eni ekipi. Hvala lepa za vašo pozornost in vaše zanimanje za šport in sedaj sem vam seveda na voljo za vprašanja. Hvala lepa, gospod minister eh, Gerš. Veseli smo, da ste oseba, ki pozna eh, vse vedike športa, eh, ki se ofenzivno zauzema za vse eh, vedike. Veseli smo, da bomo imeli program za šport, ne vemo pa, kako bo to zgledalo. V finančnem okviru, ki smo ga že videli, smo pa že ugotovili, da se omenja šport. Torej, bomo torej nekaj dobili. Eh, no, stvari morajo biti mišljene in zastavljene resno. Kot ste povedali, eh, šport ni samo zabava za ljudstvo, je eh, gospodarski faktor, faktor za zdravje, je faktor civilne družbe. Vse to ste našteli in povedali. Sedaj najprej gospa Bosko, prosim. Thank you, well, um, now, well, minister. Eh, ik ben heel blij eh, dat u zo uitvoert. Eh, hvala lepa, gospod minister. Dobrodošli. Vesela sem, da ste nam predstavili namene polskega predsedstva. Jaz osebno pripravljam mnenje o športu. To, to je za uh, odbor za pravosodje in tako naprej. Uh, in šport je pomemben. Mi pričakujemo seveda sklepe sveta, vendar imam pa že sedaj vprašanja. Eh, Goljofije v športu so kriminalno dejanje, vendar eh, kar nekaj časa traja, da to opredelimo kot kaznivo dejanje, kajti eh, sistemi držav članic eh, so različni in predpisi glede goljofije in podobno. In metode so različne in to je problem. Eh, ki se, to je problem, ki se bo še povečeval v naslednjih letih. E, ta problem obstaja posod v Evropi, naprimer v Turčiji, v tem trenutku na Finskem, v Nemčiji, Švici in tudi drugod. In zaradi tega se moramo tega čim prej lotiti. Ali ne bi novembra eh, lahko preverili, ali bi bile države članice eh, pripravljene v okviru Europola eh, organizirati skupno preiskovalno ekipo, ki bi delovala čezmejno. Mislim, da se moramo čezmejno lotiti eh, tega problema. No, potem naslednja stvar. Sodelujem z s mnogimi organizacijami in mi imamo pač organizacije, ki sprejemajo stave. Največje pa so v Aziji in eh, te organizacije so odgovorne za eh, pravilno, primerno vedenje v tem sektorju, vendar res ne vem, kaj Evropa lahko tu naredi. E, eh, naprimer, glede tega kodeksa obnašanja. O tem govorimo že dolgo in stvari se razlikujejo od države do države. Nekatere menijo, da je to pomembno vprašanje, eh, naprimer doping, eh, nekateri menijo, da je treba močno zatirati doping, druge manj delajo na tem področju. Eh, prej smo že rekli, da je potreben boj proti rasizmu in Eh, tudi to je nekaj, o čemer moramo govoriti v okviru športnih iger. Ali ste vi že kaj načrtovali za to, da se lotite tega problema? Santiago. Eh, Sedaj poročevalec. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, gospod minister, za vaše dobre pobude za šport. Mi smo imeli tudi že priložnost, da eh, ob eh, kosilu govorimo o tem. Hvala lepa za prijetno izmenjavo mnen. Torej, jutri bom jaz pripravil svoje poročilo, ki je nekoliko krajše kot eh, bi to meni ustrezalo, zaradi tega, ker obstajajo tudi določene omejitve pri poročilih, vendar določene stvari lahko še dopolnimo z predlogi sprememb. Veselilo me je, da želi polsko predsedstvo opredeliti korupcijo v športu kot kaznivo dejanje, torej je treba eh, to kaznivo dejanje podobno ali enako opredeliti v državah članicah, kajti če bi imeli eh, različne opredelitve, potem to ne bi bilo preveč praktično. Se pravi, to korupcijo v športu moramo zelo dobro opredeliti za to, da bodo države članice lahko opredelile tudi podobne ukrepe zopr korupcijo. Potem smo tudi govorili o zatiranju dopinga, to je tudi eh, načelno vprašanje. Zatiranje dopinga mora biti povezano eh, z eh, preiskovanjem eh, teh eh, Eh, izdelkov za doping mi imamo eh, člen 80, če se ne motim, ki omogoča eh, zatiranje trgovine z drogami in doping bi morali vključiti med droge. In potem pa je to povezano tudi z goljofijo, vendar to ni samo goljofija, to je tudi kršitev. Uh, načel eh, o človekovem eh, zdravju in dejstvo je, da se te stvari dogajajo tudi v šolskih klubih. Se pravi, na eni strani imamo goljofijo, po drugi strani pa učinke na človekovo zdravje. Mi moramo uh, tudi uh, skrbeti za dostojanstvo športnikov. V svojem poročilu bom tudi predlagal ustanoviti sodišča za eh, športne zadeve. Mi imamo TAS v Lozani in sedaj smo odvisni od eh, švicarske zakonodaje, ki pa se ne eh, pokriva z zakonodajo skupnosti in sedaj vidimo naprimer sodišča v ZDA in ne vem, zakaj ne bi imeli takega sodišča tudi naprimer v Luksemburgu. Potem pa še vprašanje eh, prirediteljev, športnih prireditev, torej mnogi o tem spremljajo, sploh nočejo govoriti, določeni mediji, tudi stavnice o tem nočejo govoriti. Vendar mi moramo pravzaprav kar začeti pri stavnicah za to, da se borimo čim bolj proti eh, goljufiji. Potem pa seveda prostovoljstvo. Prostovoljstvo je pomemben element eh, športa, prostovoljska dejavnost v športnih klubih, to je tudi nekaj pomembnega. Eh, to moramo zagotoviti za prihodnost. Potem pa obstaja še cela vrsta točk, o katerih pa sedaj ne moremo moram govoriti. Eh, rad bi pa še odgovoril na naslednje vprašanje. Gospod minister, kaj menite, da bi eh, o tem, da bi podpirali dvojne eh, karijere športnikov? Recimo, ko zaključi športnik svojo kariero, bi mu morali omogočiti, da se ujame v družbi in tam nekako nadaljuje svojo poklicno pot videl sem neko študijo, 15 tisoč eh, delovnih mest oziroma 5,4 oziroma 3,5 eh, odstotkov BDP-ja se ustvari na področju športa. Vi ste tudi minister za turizem in mislim, da moramo tudi videti povezavo med športom in turizmom. Eh, eno je seveda šport med dopustom, drugo pa so športne prireditve, ki privabijo turiste.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 res ste pokrili vsa področja, ki bi jih lahko omenili v tem kontekstu. Naš poročevalec je pripravil zelo dobro poročilo in zato ga lahko tudi podprem. Jaz sem samo skromen podpornik tega poročila. No, Rad bi izpostavil vprašanje dvojne karijere, se pravi športna in civilna karijera. To je nekaj, česar se moramo lotiti. Omogočiti je treba angažma univerz in visokega šolstva pri športu. Mislim, da bi tu lahko v Evropi še veliko dosegli zlasti kar zadeva različne vrste športa in mi bi lahko tudi zvišali profil športa. V športu obstajajo mnoge možnosti, obstajajo pa seveda mnoge grožnje in mislim, da moramo eh, upoštevati zdravstvene prednosti, ki jih prinaša šport, moramo upoštevati upoštevati vpliv na delovno sposobnost, šport je torej zelo pozitivna zadeva. Ne bi navajal številk, vendar mislim, da je tu šport velikega pomena. Moramo si ogledati predvsem vsebino programov. V času polskega predsedovanja bomo omenili tudi Adama Malicha, ki je tudi eh, pomemben polski športnik. Tako kot eh, Adam Mališ, kot on eh, sodeluje uspešno v smočarskih skokih bi mi eh, lahko uspešno delovali na področju treh programov. Torej, vsebina je pomembna. No, ne smemo leteti previsoko, pravi predsedujoča. Eh, sedaj pa gospod Boris. Zgadam še absolutno s <laughs> to nas. Hvala lepa. Strinjam se s predlaganim imenom, vendar pa boste med. Eh, polskim predsedstvom dobili odlično orodje. To bo poročilo kolega Santiaga in to bi morali vsi ministri pozorno prebrati, prav tako pa bi morala to storiti javni in zasebni sektor. Nova politika govori o ciljih in koordinaciji, o kateri ste govorili tudi vi in zato se vam zahvaljujem, da ste predstavili ta bogat program Dobro bi bilo, če bi se oprli tudi na poročilo parlamenta, kajti to bo glas evropskega športa in to bo načrt tega, kaj se bo zgodilo na področju koordinacije športa kot nove politike Evropske skupnosti. Um, želel bi omeniti še dve stvari, ki jih moramo upoštevati pri pripravi novega finančnega okvirja. Najprej v zadnjih letih smo poskrbeli za kar nekaj investicij na področju športa. novih uh, športnih zmogljivosti za otroke je bilo izgrajenih, uh, tudi takšne, kjer se lahko otroci igrajo do polnoči za, umet, uh, eh, za pomočjo umetne osvetlitve. Uh, To so dobre prakse, ki bi jih lahko spodbojali tudi v druge države. Glede na sredstva iz kosovijskih skladov, ki bodo znašala več kot 200 milijonov evrov in bodo namenjala vsem eh, regijam, bi lahko poskrbeli tudi za investicije v šport. Morda bi lahko kopirali tudi ta polski program, o katerem ste govorili, tako da bodo mladi in pa otroci imeli dostop do športnih infrastruktur. Še drugič, imamo velik Evropski socialni sklad, ki bi ga lahko dobro izkoristili, če bi zagotovili tudi to, da atletom, ki končajo svojo športno kariero, ponudimo izobraževanje na. Um, izobraževanje na univerzitetni ali visokošolski ravni, tako da bi lahko potem oni postali trenerji prihajajočih uh, generacij mladih športnikov. Mislim, da lahko veliko naredimo v času polskega predsedstva in pa potem, ko bo objavljeno poročilo kolega Santiago. Hvala lepa, kolegica Beneši. Dziękuję bardzo, mm, również z wielkim zainteresowaniem. Hvala lepa. Z velikim zanimanjem sem prisluhnila mm, predstavitvi prednostnih nalog polskega presesa na področju športa. Te naloge so zelo zanimive. Pogrešam pa naslednjo zadevo. Veliko pozornosti se posveča prisotnosti ženskah v upravnih odborih, eh, podjetij, kvotam žensk v podjetjih. In dokazano je, da če so ženske udeležene v upravnih odborih takšnih podjetij, so rezultati boljše, boljši. Nažalost pa v športnih klubih ni dovolj žensk v upravnih odborih obstajajo kvote za. Sicer obstajajo kvote tudi za zastopanost žensk v menedžmentu športnih klubov. Sama sem avtorica mnenja o poročilu uh, Santiago, delam pa tudi v odboru FEM, odboru za ženske zadeve in v mnenju razmišljamo o tem, kakšna naj bo kvota za sodelovanje žensk v upravnih odborih športnih klubov in športnih organizacij. Zanima me, če se bo polsko predsedstvo ukvarjalo s tem vprašanjem in v kolikšni meri vas to zanima. Mislim, da med vašimi prednostnimi nalogami ni dovolj vprašanj, ki so povezana z eh, ženskami. Hvala lepa. Čestitam ministru za njegovo predstavitev. Veliko smo govorili o Veliko smo govorili o športu.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 teh prireditev lažje spopadali tudi z problemom prekomerne teže. Zanima me tudi, kako bi lahko takšne prireditve povezali z šolami. Eh, pa tudi s turizmom je možno vse skupaj povezati. Maraton, naprimer v Parizu ali Rimu, zbudi zanimanje številnih ljudi, tudi tistih, ki potujejo po Evropi. To je pomembno za javno zdravje in pa za prihodnost evropskih državljanov. Hvala lepa še, gospa Kosta. Na kratko. Z veseljem sem prisluhnila temu, kar je povedal minister, kako se je osredotočil na tri vidike, ki imajo praviti z športom in z politiko športa. Strinjam se s tem, kar so povedali nekateri kolegi o tem, da je potrebno omogočiti sodelovanje. In da je potrebno se zauzemati tudi za boljše izmenjavanje informacij. Gospod Fisa se je govoril o spostavitvi nekakšnega tribunala in mislim, da bi na ta način uh, lahko to vse skupaj povezali tudi z štokolmskim programom. Drugo vprašanje ima opraviti z uh, dostopom do športa. Zdi se, da je to postala nekakšna nova pravica za državljane v Evropski uniji. Glede na prednostne naloge, ki ste jih predstavili. um, me zanima, kako bi lahko analizirali dostop do športa za prebivalstvo Evropske unije, zlasti za mlade ljudi. Tukaj ne moremo zastaviti samo kvot. Pogosto gre pri športu za vprašanje zdravja, gre pa tudi za vprašanje dostopa do športa. Omenili ste tudi vlogo odbora za kulturo in eh, mislim, da bi se naš odbor moral ukvarjati z vprašanjem neenakih možnosti za vseh na tem področju. To je pomembno tudi pri vprašanju invalidnosti. Imamo konvencije, konvencije SCN in konvencije Evropske unije, ampak eh, pogosto se predstavniki organizacij za invalide predstavljajo Eh, pritožujejo, da te konvencije niso pravilno izvajane. In še zadnja točka ima upraviti za Lizbonsko pogodbo in spremembam za področje športa. No, ne vemo, ali bomo imeli ustrezna sredstva, ustrezne vire za področje športa, ali si bo polsko predsedstvo za to prizadevalo in kako se bo to razvijalo na evropski ravni. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym podziękować. Gospod minister. Hvala lepa. Najprej se vsem zahvaljujem za zanimanje, ki ste ga pokazali za naše prednostne naloge. Seveda, glede na to, da bo šport pomemben tudi za vaš odbor. Še nekaj. Imamo samo šest mesecev in naš program je zelo ambiciozen. Upam, da nam bo skupaj z Evropskim parlamentom uspelo ta program uspešno izvajati. Poročilo FISAS bo pri tem v veliko pomoč. Poročilo zajema tudi naše prednostne naloge. Kar se tiče dogovora o izidu tekmovanj, o tem je govoril gospod Boskor, to je seveda globalen problem. In zato se zdi, da je boj proti tem dogovorom bolj kompleksen kot pa boj proti dopingu. Doping je nekaj bolj individualnega, ko gre za dogovor o izidu tekem, pa je to pravzaprav organiziran kriminal in zato je potrebno usklajeno delovanje na evropski ravni, morda celo na globalni ravni. Proti dopingu se borimo tudi s pomočjo konvencij in z ustanovitvijo agencije, ki se bori proti dopingu. V zvezi s tem je objavila dokument tudi komisija, sodelujemo tudi z mednarodnimi organizacijami, ko gre za boj proti dopingu. Želeli bi si tudi skupne definicije uh, prekrškov na področju športa. Nekatere države so že začele to tolmačiti kot ločen uh, kazenski prekršek. Nemčija in Francija tudi pripravljata takšno rešitev. In to kaže na to, da nekatere evropske države že razmišljajo o tovrstnih rešitvah in pozivamo druge evropske države naj pri tem sledijo. Še nekaj v zvezi s tem, kar je povedal gospod Fisas. Eh, kot sem že povedal, njegovo poročilo govori o grožnjah dopinga, govori o problemih na evropski ravni. Doping se mora uporabljati kot uh, droge, prav tako tudi drugi, druga poživila, ki so namenjena doseganju boljšim, boljših rezultatov v športu. In tudi tako imenovan Evropski tribunal eh, na tem področju se mi zdi dobra ideja. S pomočjo tega sodišča bi lahko rešili takšne probleme. No in ko govorimo o tej dvojni karieri mladih atletov, je problematično pa vsem naslednje. Samo malo disciplin omogoča atletom, da zaslužijo dovolj denarja za to, da bi ti imeli zagotovljeno zagotovljen dober eh, življenski standard tudi tudi po poklicni karieri. S takšnimi programi želimo pomagati mladim športnikom. Prav tako so, želimo sofinancirati izobraževanje športnikov, zato da se jim omogoči, omogoči zaposlitev, potem ko končajo športne karijere. to bi lahko naredili, za takšne programe bi lahko poskrbeli s pomočjo finančnega okvira, pa tudi s pomočjo socialnih skladov. Ja, okay. Govornik je bil prekinjen, tolmač nismo slišali, kaj pravi predsedujoča. No, šport igra pomembno vlogo tudi pri izobraževanju. Gospod Takole je omenil ta pomembna imena, eh, ki se pojavljajo v športu. Torej, športniki so lahko tudi zgledi, vzorniki in eh, zato je to ključnega pomena za mlade v naši družbi. No in če se kasneje pojavljajo, izkaže, da je ta znani športnik ali športnica s pomočjo prevare dosegal svoje rezultate, potem to izniči njegovo vlogo vzornika. Zato je resnično potrebno poskrbeti za to, da se takšne prakse v športu ne pojavljajo. E, potem nekdo je govoril o kvotah na področju športa. Eh, o kvotah žensk. Vsekakor bomo skušali poskrbeti za dobro upravljanje evropskih in pa mednarodnih eh, športnih organizacij in potrebno je zagotoviti tudi to, da bodo tam zastopane ženske. Potrebno je zagotoviti primerno zastopanost žensk v tovrstnih organizacij. Govori se tudi o masovnih športih, o velikih športnih preraditvah. na evropski ravni podpiramo športne aktivnosti za vse, ne govorimo samo o profesionalnih eh, športih. Želimo povečati udeležbo mladih ljudi, otrok v šoli, v športu. Prav tako pa je potrebno vključiti v to celotne družine, starše, cele generacije, tudi starše eh, potrebno je otrokom pokazati, da so starši aktivni v športu in pri tem so ključnega pomena te velike športne prireditve. Gospa Kosta je govorila o vprašanju dostopnosti, dostopa do športa. To je bistvenega pomena, da to se moramo boriti proti oviram, bodi si so te infrastrukture, infra, eh, so te ovire infrastrukturne, da torej eh, ni zagotovljenega dovolj dostopa do športnih zmogljivosti ali so finančne, morda so lahko nekateri izmed teh zmogljivosti zastojn in odprte čez celo leto. In na ta način se lahko boji, borimo tudi proti finančnim oviram. potem tukaj obstajajo ovire tudi zaradi invalidnosti ljudi, zaradi starosti ljudi. Pa seveda tudi zaradi pomankanja financiranja. Udeležba v športu pogosto stane in zato se moramo boriti tudi proti finančnim oviram. No, upam, da sem uspel odgovoriti na večino izmed vaših vprašanj. Hvala lepa ministru. tem smo prišli do konca predstavitve polskega predsedstva. Pripričana sem, da bomo lahko računali na vas pri našem delu in upam, da bomo lahko na koncu leta bolj jasno vedeli, kaj bo z vsemi programi na področju izobraževanja. Pa zahvaljujem se vsem za pozornost in uh, zahvaljujem se tudi oziroma vas pozivam tudi k temu, da se udeležite predstavitve popovdan, saj ta predstavitev ni organizirana samo za predsedujočo. V glavnem, lepo, da ste bili uh, z nami. Hvala za vašo pozornost, hvala tolmačem in uh, se vidimo popovdne.